Dobro jutro, gospe in gospodje. Še v francoščini in nemščini, najprej bilo v angliščini. Rad bi vas vse prav prisrčno pozdravil na našem prvem sestanku v novem letu. Rad bi pozdravil številčno zelo močno navzoče udeležence v tem novem letu, vsem vam, vašim družinam, pa tudi vsem gostom, ki so z nami in njihovim družinam želim vse naj najboljše, vse najlepše v novem letu, zdravja, dobro počutje, veliko uspeha. Našemu odboru pa želim, da bi nadaljevali z našim poštenim delom sodelovanja, da bi še naprej imeli kontroverzne razprave, to spada k demokraciji, vendar pa, da to počnemo na urejen in pošten način in zato smo tudi uspešni. V naslednjih tednih in mesecih bomo imeli zelo veliko dela, ne bo ga manj, več ga bo kot lani in bomo tudi pod velikim pritiskom, da bi vse pravočasno opravili. Upam, da bomo našli čas, da bomo obravnavali vsebinsko najpomembnejše zadeve. V tem smislu torej srečno novo leto. Veseli me, da je tudi šef sekretarjata spet z nami. Skoraj zdrav že, ni še čisto zdrav, Tukaj vidite še ostanke poškodbe, vendar pa je na dobri poti tudi. Njemu želim čim prejšnje ukrevanje. Tako, začenjamo. Točke 3 in 4 smo zamenjali, ne vem zakaj, vendar pa tako počem. De Angelisa zastopa gospod Pirilo, to pa mislim, da ni nobena težava, to bo gotovo odlično opravil. Tako da sedaj kaj preskakujem točko 2, sporočila predsednika, to smo že storili, sedaj pa prehajamo na novo tretjo točko, gre za enotni trg za podjetja in rast. Tukaj, kot sem dejal, gospoda De Angelisa ni, nadomestil ga bo gospod Pirilo, tako da mu kar predajam besedo, začenja z uvodom. Prosim. Presidente, buon anno Hvala lepa, gospod predsednik. Srečno novo leto in uspešno delo nam vsem. Nadomeščam kolega De Angelisa, ki ima druge obveznosti in zato danes ne more biti prisoten na tem sestanku. Prosil me je, da ga zastopam in predstavim, predstavim njegovo poročilo. Gre za enotni trg za podjetje in rast. To je ključna točka evropskega projekta in to je ambiciozni cilj tudi za naslednja leta. V evropskem integracijskem procesu smo enotni trg vedno videli kot takega, da se prilagajo svetovnemu. Šlo je za delojemalce, delodajalce, gre pa tudi za kupno moč, ki se je spremenila in za drugačne potrošniške ozorce. Sedaj imamo nove izzive in potrebujemo eh, več pristojnosti, dobro se moramo pripraviti na mednarodno konkurenco. Gre pa tudi za to, da bodo podjetja sodelovala pri tem in vključevanje MSP-ev. Poročilo Monti je jasno in jasno so naštete nujne pobude za ustvarjanje konkurenčnega trga. To je potrebno začeti izvajati in imeti enake, enake pogoje za evropska podjetja. Potrebno je odstraniti ovire, ki ovirajo rast proizvodnje. Prav tako pa moramo okrepiti pregledno konkurenčnost. Zato je pomembno ustvariti tudi skupne standarde, potrebno je spodbujati potrošnjo, gre tudi za direktivo o storitvah za dobro funkcioniranje enotnega trga. Prav tako pa gre za poenostavitev upravnih postopkov za podjetja. Vendar pa to seveda še ne pomeni, da ne smemo upoštevati nove okoljsko prijazne energetske politike. To moramo storiti, to moramo upoštevati. Evropa ima več pristojnosti, kar se diferencijacije oskrbe z energijo tiče in tukaj gre tudi za obnovljive vire energije. Ključna točka enotnega trga je področje inovacije. To je nujen element, če želimo doseči cilje strategije EU 2020. To je tisti pravi adut Evrope in kolega tudi to oporočilo izpostavlja. Tukaj se moramo bolje usklajevati, potrebujemo harmonizacijo pri uporabi teh instrumentov. Naprimer, gre za radijski spektr v Evropi. In toliko torej uvodoma za poročilo. Kolega, hvala lepa. Äh, hvala lepa. Še kdo na to temo? Ima kdo kakšno vprašanje ali pa to zadošča za današnjo uvodno izvedbo pri tej točki. Poročevalce v senci ni, to je lahko posledica tudi tega, da smo spremenili dnevni red, morda pa jih sploh ni. Lahko pa je to seveda tudi posledica tega, da smo točno začeli, pa še vseh ni tukaj vendar pa začeti moramo, ker sicer ne bomo opravili našega dela. To je pač težava tistih, ki jih ni. Tako, to smo opravili. Konec, zaključeno. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je točka 3. Kolegi pa bodo morali to nadoknaditi kasneje. Torej, sedaj prehajamo na novo točko 4. Gre za prednostne naloge v energetski infrastrukturi do leta 2020 in naprej. Kolega Sosa Wagner je poročevalec in ko bo zaključil pozdravno ceremonijo, mu predajam besedo, da bo torej lahko predstavil svoje poročilo. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad izkoristil to priložnost, tako kot je to storil moj kolega, da želimo vsem zelo uspešno, srečno novo leto, vsem poslancem v odboru ITRE. Resnično je zelo pomembno, da danes govorimo o prednostnih nalogah za energetsko infrastrukturo, ki bi naj bila bolj celovita. In kot veste, je tudi 60. obletnica ustanovitve Evropske skupnosti za premoknjeklo. To je bila pionirska organizacija. To je bil naš začetek in zato sploh lahko slavimo 60. obletnico. Moni je vodil takrat to organizacijo in je še prav posebno opozoril na pomen skupnosti za pomen evropske energetske politike v prihodnosti. in sporočilo komisije nam dovoljuje danes eh, začeti z oblikovanjem energetske politike, ki skoraj da nima pravka s politikami izpred 60 let. Gre za resnično zelo ambiciozen osnutek, ki je zelo pomemben. To sporočilo komisije imamo pred nami. Tukaj gre za namen komisije, da bi resnično okrepili hrbtenico Evrope. In to je pomembno, za to razpravo potrebujemo. Pomembno pa je zato, ker v prihodnosti, v, oprostite, v preteklosti nismo vedno imeli eh, dovolj pobud, pobude vedno imamo. Ne, pa kakšne so, to je pomembno. Sedaj se moramo lotiti te teme. Ne smemo misliti, da smo sedaj vstopili v raj, da bomo lahko svet oblikovali na novo. Ne, ni potrebno na novo ustvarjati sveta. Zelo veliko smo že dosegli. Zato, ker so tisti, ki so pred nami oblikovali politiko Evropske unije, postorili že veliko. Imeli smo zelene, bele knjige, uredbe, direktive. Vendar pa predvsem smo imeli formulacije različnih temeljnih načel, ki predstavljajo temelje evropskih projektov pri energetski infrastrukturi. Tukaj gre tudi za varnost oskrbe, varčevanje z energijo, trajnostna uporaba energije, uporaba obnovljivih virov energije, boj proti podnebnim spremembam. To so vse znane teme, znani cilji, zniževanje za 20 odstotkov topogrednih plinov, zviševanje učinkovitosti za 20 odstotkov in tudi povečevanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov na 20 odstotkov. To so ti trije 20 odstotni cilji. In potem imamo sedaj tudi Lizbonsko pogodbo v členu 24. Govorimo samo o energiji. In sedaj smo dobili tudi nalogo, da uresničimo vse te cilje, ki predstavljajo podlago za energetsko politiko Evropske unije. Istočasno pa moramo narediti tudi zaključke. Potrebno je iz energetskega svežnja za enotni trg potegniti zaključke. Odločitve smo sprejeli in zato bi rad v teh uvodnih besedah opozoril na to, da nimamo pravka z nečim popolnoma novim. Ne, lahko se naslonimo na že kar dobro tradicijo reševanja težav na energetskem področju. Danes pa smo vse skupaj konkretizirali. To, kar imamo danes pred sabo, je ravno ta konkretizacija omrežja energetske infrastrukture v vsej EU. In to je napredek pri poglobitvi evropske energetske politike, kajti naš cilj je konec koncev ta, da bi Evropski parlament in Evropa govorila samo z enotnim glasom, ko gre za evropske težave. In zato potrebujemo seveda jasno politično angažiranje, pa seveda tudi potrebujemo visoke finančne zneske. Med državami članicami obstaja še veliko tren, tega ni potrebno skrivati. Veliko je še nasprotovanj, zelo velika je razdrobitev trga in te težave lahko razrešimo le, če bomo odločni in če bomo resnično razvili našo energetsko politiko. Zastaviti si moramo takošnje cilje, ko bomo vrednotili to politiko. Skušal sem vse skupaj povzeti, upam, da mi bo to uspelo. Najprej je potrebno imeti pogum financirati potrebno infrastrukturo, ki jo potrebujemo za energetsko omrežje Evrope. To pomeni, da moramo našteti infrastrukturne projekte. Potem moramo tudi pripraviti kriterije v Evropskem parlamentu, da bomo lahko prepoznali projekte, ki bi jih naj imenovali za evropske, ker pač zastopajo evropske interese. Ko bomo identificirali te kriterije, bomo morali upoštevati tudi različne vidike in o tem moramo govoriti danes in v naslednjih mesecih. Torej, pri energetski infrastrukturi moramo govoriti o kriterijih, prav tako moramo govoriti o razvoju regij. In tretjič, potrebno je tudi pripraviti izvedbo teh projektov v ustreznem času. Najti moramo oblike, da bomo razrešili tudi vprašanje odobritve in tukaj gre tudi za vprašanje držav članic. Gre torej za temo, s katero se seveda ukvarja tudi dokument komisije. Ta tema je izčrpno opisana. Beremo časopise in zato vemo, da so postopki odobritve ključna tema v veliko državah članicah. Roki za izvedbo evropskih infrastrukturnih projektov se zamikajo za desetletja, zato ker imamo zapletene postopke pri podeljevanju licenc, dovoljen. To je namreč odvisno od zelo veliko eh, različnih organov, nacionalnih, regionalnih, celo lokalnih. In vse to vodi do tega, da prebivalstvo, ki je včasih proti določenim infrastrukturnim projektom, torej lokalno prebivalstvo, da želi ustaviti te projekte in da se to lahko zgodi tukaj moramo biti bolj učinkoviti in to ne bo enostavno, kajti opravka imamo zakonodajo držav članic Evropske unije, ne samo 27 držav, temveč imamo tudi zvezdne države, kot je to v Nemčiji ali v Španiji ali tudi Italiji, kjer imajo tudi te svoje pristojnosti. Dobro. To je ključna točka, to moramo upoštevati. smo pred veliko težavami. Imeli pa bomo še nove. Najprej se zastavlja vprašanje, kako bi naj izgledali koridori v EU in sporočilo komisije opisuje te koridorje. Sedaj pa se moramo tudi mi sami ukvarjati s tem. Razpravljati moramo o tem, ali so ti koridori primerni ali bi jih lahko izboljšali. Kako bi lahko izboljšali predloge komisije? Seveda pa moramo to dobro utemeljiti. To morajo biti dobre, dobro utemeljene predloge, predlogi in zamisli. Komisija seveda predlaga določene zadeve, vendar pa to, kar je osporočilo komisije, morda in seveda ni potrebno strani parlamenta sprejeti 100 odstotno. Lahko uvedemo nove zadeve. Pomembno je, da te koridorje ustrezno definiramo. Če tega ne bomo storili, potem tudi politike Evropske unije na energetskem področju ne bomo mogli ustrezno definirati, kar se v mreži tiče. Torej, potrebno je razmisliti o tem sporočilu komisije, da bomo te težave lahko razrešili. Tukaj, na primer, mislim na podarevanje dovoljen licenc, s tem se moramo štrpno ukvarjati. Drugič, Prav tako se moramo ukvarjati z regionalnimi združenji. Komisija predlaga, da bi naj imeli regionalna združenja. To ni slab predlog. Veliko držav je, ki imajo zelo velike geografske razlike. Samo na zemljevid lahko pogledamo in tukaj resnično lahko izkoristimo regionalne povezave. Naprimer, kot je to na področju Baltika, v baltskih državah. To je lahko veliko pomoč in o tem moramo razpravljati. Sedaj pa še eno zadnjih poglavi in sicer financiranje vseh teh projektov. Za financiranje moramo seveda privabiti tudi zasebna podjetja. To je pomembna vaja podjetništva in tako lahko seveda izkoristimo zasebne možnosti financiranja poleg javnih. To moramo v tej naši razpravi v naslednjih mesecih tudi še analizirati. Mislim, da so to najpomembnejše teme, s katerimi se moramo ukvarjati. Veliko dela je še pred nami, rad pa bi izpostavil en vidik, ki se mi zdi najpomembnejši. Videti moramo, da je Evropa šibak kontinent, kar se energije tiče. Smo šibka celina in ta šibkost na področju energije je nekaj, kar lahko tudi izkoristimo. Združiti moramo svoje moči za to, da bi ustvarili Evropo, ki bo na energetskem področju močna in odločna. 60. obletnica ustanovitve Evropske skupnosti za premo Kineklo je priložnost, da to jasno povemo. Sporočevalci v senci sem pripravljen sodelovati, ko jih bodo politične skupine imenovali že naslednji teden ali čez dva tedna sem pripravljen na to, potem pa lahko vstopimo v ta naš dialog in seveda bom koordinator različnih predlogov, ki jih bom dobil iz političnih skupin. Poskušal bom upoštevati vse občutljive točke političnih skupin. Poleg dela poročevalca pa bomo seveda morali sodelovati. Jemljem pa si tudi svobodo, da se obrnem na vse poslance odbora in vam povem, da sem vsem na razpolago. Ne samo, če ste poročevalci v senci. Za vse sem na voljo. Torej, lahko mi poveste, katere točke so pomembne za vas, lahko izpostavite nacionalna vprašanja in seveda je dobrodošlo tudi to, da mi podate rešitve, vaše rešitve za reševanje težav. To lahko storite osebno pri meni v pisarni, prek telefona, prek elektronskih sporočil, vsem sem na razpolago. To je torej angažma za vse nas za celoten odbor ITRE. Zato smo tukaj, to je zelo pomembno in to pomeni, da okrepimo evropsko hrbtenico. Zato moramo sodelovati in iskati rešitve. V kratkem se bom seveda sestal tudi s komisijo, da bi lahko oblikoval tudi nekatere pripombe na delo komisije. Seveda je to delo dobro, vendar pa nekaj točk je potrebno konkretizirati. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Najprej kolega Karinc, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu. Jaz bi zadeve opisal zelo preprosto. Če si predstavljamo velik gost, v enem delu gozda imamo mesto, na sredi imamo pa delavnico, ki izdeluje glinene izdelke. Če ni poti iz te delavnice v mesto, potem ne bo možno spraviti te proizvode na trg tako je z našo energetsko infrastrukturo. Zelo veliko imamo odličnih delavnic in ko vlagamo vedno več sredstev v obnovljive vire energije, bomo dobili te delavnice, ki bodo ustvarjale preveč energije in potem ne bomo mogli spraviti te energije tja, kjer bi jo potrebovali, v mesta ali v tiste dele Evrope, kjer energijo potrebujemo. Naša infrastruktura je nepopolna. Poročevalec pravi, vsaj v angliškem prevodu je bilo tako, da smo krhki, šipki. Ne vem, ali je to res, vendar pa trg, energetski trg je nepopoln. In če je naš cilj enotni trg, potem je to sporočilo komisije naslednji logičen pomemben korak dokončanju tega trga. Lani, kolegi, spomnite se, smo si ogledali tri različne svežnje na energetskem področju. Imeli smo varnost oskrbe, Vidal Kvadras je to izvedel, potem energetsko strategijo EO 2020, kolarska bobinska in energetska učinkovitost kolega Bencna. Veliko je bilo sporov glede obvezujočih ciljev, vendar pa če ne bomo imeli te infrastrukture, bo veliko tega, o čemer govorimo v energetski strategiji, strategiji tudi pri varnosti oskrbe s plinom, brez pomena. Zato se mi zdi, da je naslednji logičen korak ravno ta, ki ga je storila komisija in mislim, da moramo resnično razpravljati o tem, vendar pa podpreti to sporočilo. Da bi, da je to naslednji korak pri dokončanju naše infrastrukture. Ena velikih težav, ki jo imamo pri infrastrukturi, je, da je veliko interkonektorjev še nezgrajenih, zato ker to ni finančno izvedljivo, vsaj kar se investitorjev tiče. Torej, naprimer, gre za plinsko povezavo med Polsko in Litvo, za plinovod. Nobeno zasebno podjetje se ni želelo ukvarjati s tem, ker, to, ker se vse skupaj ni zdelo gospodarsko izvedljivo. Veliko imamo priobaljnih eh, veternih elektran in to energijo moramo spraviti tja, kjer jo potrebujejo. In potem imamo tudi druge povezave, ki so problematične, ki niso ekonomsko izvedljive. In rešitev komisije je, da bi uložili sredstva Evropske unije v te projekte zato, da bi lahko energetsko infrastrukturo bolje povezali. To se ne bo zgodilo kar samo po sebi. Sporočilo komisije izpostavlja tudi pomen sodelovanja med državami članicami. To je seveda zelo očitno, da bi znižali stroške. Naj zaključim s tem, da izrazim svojo odločno podporo temu predlogu komisije. Smer, v katero gre poročevalec, pa je taka, da jo lahko podprem. Mislim, da bomo lahko zelo dobro sodelovali. Prav tako mislim, da je pomembno razumeti, da brez tega naslednjega koraka zakonodaja, ki smo jo pripravili lani, ne bo smiselna. Bo visoko leteča, ne bo pa smiselna. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa. Gospari Ramadurev. Muchas gracias, presidente. Yo también. Hvala lepa. Gospod predsednik. Naj omenim, da lahko samo pritrdim poročevalcu, gospodu Sosi Wagnerju in mu želim uspešno leto 2011. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu, in ga podprla. Njegove izjave lahko podprem. V prvi izmenjavi mnen pa bi rada kot poročevalka v senci podala nekaj kratkih pripomp glede tega pomembnega vprašanja. Torej, če pogledamo ne predaleč v preteklost, kot je to storil poročevalec, bi rada spomnila na to, da smo lani uspeli sprejeti velike zakonodajne projekte, da bi poglobili skupni energetski trg, da bi izboljšali energetsko mešanico in uporabo obnovljivih virov energije. Vsa prizadevanja pa bodo za manj, če ne bomo istočasno razvijali tudi infrastrukture za povezave na trgu. Samo obsežen notranji notranje omreže lahko prepreči izolacijo posameznih regij v Evropi. In tako lahko podpremo tri stebre naše energetske politike - trajnost, konkurenčnost in varnost oskrbe. V tem oziru so cilji jasni, vendar pa je ena glavnih pomankljivosti v Evropi ravno povezovanje prek meja. do leta 2012, bomo imeli še veliko za postoriti. In zato moramo eksplicitno omeniti cilj Evropske unije 10 odstotkov obstoječih povezav po sklepih Barcelonskega sveta. Ta cilj moramo imeti pred očmi, zato da bi dosegli zniževanje emisij do leta 2020, ki smo si jih zadali. In da bi da bi tudi izpolnili cilj obnovljivih verov energije. Ne smejo pa biti evropski interesi odvisni od posameznih držav članic ali trgovinskih interesov. Opozorila sem že na to. Prednost sodelovanja v Evropi služi tudi ekonomskemu interesu in zato lahko podprem komisijo, ko ta zahteva fleksibilizacijo postopkov za odobritev in poenostavitev leteh. To ne sme več trajati več kot deset let. Potrebujemo enoten pristop in lahko podpremo to pobudo za določitev najdaljših rokov za začetek projektov. Zato se nam zdi tudi tako pomembno, zagotoviti tudi vse podatke za izvajanje projektov in mehanizme, zato da bo Evropska unija lahko postala dejavna, ko določene, določeni državni, lokalni organi niso dejavni. Zato bi radi upozorili na to, da bo energetski regulator moral izpolniti svoje naloge, ki jih bo dobil. Ravno tako se moramo seveda tudi nasloniti na na usmeritev trga in zato je pomembno razvijati infrastrukturo še naprej, se to služi evropskemu interesu. Brez financiranja pa seveda ne bo šlo. Kar se vključevanja obnovljivih virov energije tiče, to so moji predhodniki že omenili. Vključevanje obnovljivih virov energije in doseganje ravni, ki smo se jih zadali. To pomeni istočasno, da bo, bomo morali izboljšati električno mreže Evropske unije in spodbojati inteligentne sisteme. Na lokalni ravni gre za povezovanje mest, kjer se proizvaja električna energija s celotnim omrežjem. Tukaj moramo iti v dveh smerih. Najprej zaščita podatkov in opreme. Ne smemo dovoljevati, da bi dejstvo, da imamo pomankljivosti v mrežu, ogrozilo celoto. Prav tako je pomembno pomisliti na oblikovanje super omreže, ki bi tudi na evropski ravni omogočil vključevanje obnovljivih virov energije morda bi lahko imeli nekatere makro temeljne projekte, naprimer povezovanje Iberskega polotoka, srednjo in vzhodno Evropo. To samo za primer. Tako bi tudi prispevek moje politične skupine že bil podan na grobo. Seveda sem pripravljena sodelovati s poročevalcem. Mislim, da bo to sodelovanje dobro. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Žado. Euh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Jaz sem se že zahvalil našemu kolegu Soza Wagnerju. Mislim, da je povedal eh, mnoge stvari, ki sem jih jaz hotel povedati o pomenu tega dosjeja in o tem, da je potrebno usklajevati to delo z preostalimi eh, temami, s katerimi se ukvarjamo, naprimer eh, energetska učinkovitost, eh, varčevanje z energijo, potem naši cilji do leta 2020, do 2050 in podobno. Mi imamo sedaj 60. obletnico seke in naši Eh, cilji niso isti kot eh, pred 60 eh, leti. To, kar sedaj Evropa odloča, bo imelo posledice tudi za naslednjih 60 in več let in tega se moramo zavedati. Kar želim sedaj povedati je, kako naj zagotovimo to usklajenost s preostalimi besedili, o katerih smo že eh, glasovali v parlamentu, naprimer energetska učinkovitost. Eh, Evropski parlament je izglasoval eh, jasen cilj 20 odstotkov energetske učinkovitosti do leta 2020. In Eh, pripravil se je energetski scenarij, ki ne upošteva, da je ta cilj zavezujoč, ravno eh, nasprotno eh, scenarij je tak, da tega cilja leta 2020 ne bomo dosegli. In svežen infrastrukture Eh, tudi priznava, da mi ne bomo dosegli cilja 20 odstotkov pri energetski učinkovitosti do leta 2020. Eh, torej mi moramo iz tega tudi izhajati pri našem skupnem delu in eh, s političnimi oddelki komisije in parlamenta je treba preučiti, ali je možno opraviti resno analizo modela, ki je bil eh, podlaga za sporočilo komisije. Eh, konec koncev je eh, parlament glasoval o tem, da želimo privarčevati in to ni kar tako in zaradi tega moramo to tudi ustrezno upoštevati pri tem projektu infrastruktur. Sporočilo komisije eh, sicer upošteva naše cilje glede obnovljivih verov energije. Po letu, do, po letu 2020 predvideva manj investicij na področju obnovljivih energij. Konec koncu pa je ta faza do leta 2020 samo prva faza našega cilja, ki smo si ga zastavili za leto 2050. In naš cilj mora biti, da večina naše uh, električne energije prihaja iz obnovljivih verov in poročevalec uh, tega uh, ni obravnaval. Mislim, da je potrebna objektivna razprava o vprašanju oglika, eh, o eh, shranjevanju, o vseh povezanih področjih, torej eh, predvevajo se velike investicije v eh, transport eh, CO2-ja. Eh, Eh, v prevoz oglika in dejstvo je, da imamo seveda tudi eh, ustrezne kapacitete za zajemanje in shranjevanje oglika in eh, po svetu in mi imamo zglede, kako delujejo in kako delujejo. To moramo seveda tudi ustrezno upoštevati tudi pri energetskih eh, scenarijih do leta 2050. Konec koncev je tudi to del naših prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam. Poročevalec je dejal, da moramo razpravljati o kriterijih, po katerih bomo izbirali evropske projekte. V dokumentu je preveč eh, Eh, v dokumentu komisije je preveč fleksibilnosti za države članice. Mi potrebujemo veliko bolj jasne kriterije, uh, mi želimo usklajen pristop v Evropski uniji pri energetski infrastrukturi in eh, energetski svežen mora biti usklajen eh, tudi s vsemi našimi prizadevanji na področju energije in podnebja. Torej z veseljem bom pa seveda delal z eh, poročevalcem na tej tematiki, ki je zelo pomembna za nas vse. Uh, Hvala. Začel bi s tem, da se zahvalim poročevalcu gospodu Susa Wagnerju za njegovo predstavitev, za to, da je podal vod v to pomembno temo. V Evropski uniji si zelo dobro beležimo ambicije v energetski politiki, tudi ambicije za ustvarjanje notranjega trga, za obnovljive vire in zamerljive cilje. In eh, lahko zabeležimo tudi skoraj 100 odstoten neuspeh pri doseganju teh ciljev. Najprej bi rad torej povedal, da lahko ciljamo visoko, ampak skušajmo pa biti tudi realistični v zvezi s tem, kaj lahko dosežemo. Drugič, vidim veliko overo v obliki financ, financiranje infrastrukturnih projektov in pridobivanje teh financiranj. Živimo v času zadržanosti, kjer se države članice borijo s tem, da krajšajo proračune in se celo nagibajo k temu, da presegajo kriterije, ki smo jih dogovorili. To pomeni, da so pritiski zelo veliki za določanje prioritetnih projektov, ki jih velja podpreti. Posebej to velja za projekte, za katere se zdi, da niso komercialno pravičeni in se ne morejo financirati iz lastnih prihodkov v svoji življenjski dobi. Uh, To velja za številne infrastrukturne projekte, ki nimajo trenutne komercialne upravičenosti, imajo pa strateško upravičenosti in za takšne bi veljalo poiskati finance. In mislim, da ni toliko pomanka ne v proračunu Evropske unije, niti ne v proračunih držav članic. In tu so težave, ki jih moramo premagati tako ali drugače. Z zanimanjem sem prisluhnil tudi gospodu Žadoju in njegovim upanjem, da naj bi do leta 2050 večina elektrike prišla iz obnovljivih verov energije. In mislim, da je to dober prikaz tega, da upanje prevlada nad izkušnjami, ampak eh, mislim, da je to praktično neizvedljivo a prikazuje pa tudi to, kaj ti je rekel, je, da, so, da je državam članicam prepuščeno preveč fleksibilnosti pri odločitvah in da bi potrebovali bolj striktno zakonodajo. To je politično razmišljanje, ki prihaja izven Evropske unije in mislim, da se ne sklada z svoboščinami, ki jih podpiramo znotraj Evropske unije. Poleg tega pa je to neizvedljivo. Ne samo za, tudi zaradi financ, ki sem jih ravno kar omenil, vse skupaj ne more delovati tako, kot je povedal kolega. Tako kot je rekel tudi poročevalec za ACER, bi rad omenil potencijalno vlogo za to agencijo, pri spodbujanju in razvoju infrastrukturnih projektov tudi v prenosnih sistemih, kajti oni imajo določeno regulatorsko moč, ki lahko spodbudi industrijo, zasebni sektor. In zagotovi, da se uresničijo določene zadeve, ki bi jih radi videli. Upam, da bodo prispevali k tem in seveda se morajo tudi oni spopadati z pomankanjem financiranj. Po mojem mnenju so operaterji prenosnih sistemov večkrat izpostavili tudi probleme pri pridobivanju licenc. Tudi gospod Wagner je to izpostavil kot izziv pri doseganju napredek pri infrastrukturnih projektih oziroma pri graditvi novih. In tu je pred nami dilema. Ali bomo tem oblastem dali več moči, da bodo enostavno obšli obstoječe zakone za projektiranje in pa lokalno demokracijo in tudi ljudem nekako oduzeli možnost za protestiranje proti tem projektom. no, če ljudje pač rečejo, da tega ne želijo na svojem lastnem dvorišču. In, um, pri, tudi pri čudovitih mlinih na, za veter ali veternicah so ljudje zadržani, kadar jih želimo postaviti na njihov vrt. Uh, In zato je treba ustvariti neko ravnotežje, zato je potrebno neko načrtovanje, neko projektiranje in potrebne so tudi pravice lokalnega prebivalstva in lokalne demokracije. In ravno temu je težava pri, pri pridobivanju potrditev za projekte. Torej, ne gre vedno samo za licence, ampak gre za to, da se tudi okolica strinja s temi projekti. No in končno še naša najljubša tema obnovljivi veri. V trenutnih finančnih okoliščinah in gospodarskih okoliščinah ne verjamem, da bodo oziroma se bodo morale države članice preveriti svoje sisteme za podporo obnovljivih verov, ravno zaradi velikih stroškov, ki so z njimi povezani. Uh, v primerjavi z kon bolj konvencionalnimi veri energije. In tudi to moramo upoštevati. Hvala. Lena Ek. Lena Ek. Hvala, predsedujoči. Vsem kolegom želim srečno in uspešno novo leto. V zvezi s tem besedilom komisije bi rekla, da se lahko vsi strinjamo, o tem, kakšna je situacija energetskega trga v Evropi. Poznamo probleme, vemo, kakšna je potreba po investicijah in izboljšavi in potreba po trajnosti. In potrebno je tudi izboljšati situacijo za potrošnike in vključiti predvsem mala podjetja. Ko smo se pred petimi leti pogovarjali o tretjem energetskem svežnju, smo veliko dela vložili v to, da bi trg bolje deloval. Naprimer s tem, da smo razvezali proizvodnjo in pa dobavo in smo jo ločili, zato da bi več deležnikov lahko delovalo na tem trgu, vključno z malimi, z, ki imajo tudi novo tehnologijo in uh, skušali smo izboljšati investicije, kar je pomembno tudi za alternativne vere energije. Podpiram sprejete odločitve oziroma podpirala sem jih, ko pa sedaj gledam ta predlog, ki je v nekaterih področjih nasproten odločitvam in razpravam iz predpreteklih let, ki pa se tudi odražajo uh, v svežnju za oživitev gospodarstva in v Becenovem poročilu, o katerem smo razpravljali. Novi dve organizaciji sta ravno kar začeli delovati, imata pristop od spodaj na vzgor, po drugi strani pa je ta predlog komisije ravno obraten od spodaj dol. In moramo tudi preučiti posledice to vrstnega odločanja, ko pride do subsidijarnosti, do lastništva, do okolja in do potrošnikov. Nisem po celoti prepričana, da komisar stvari bolje pozna kot trg. Parlament jih seveda pozna. Ampak mislim, da moramo biti zelo previdni, ko odločanje postavimo v drugačno smer, kot smo to počeli v preteklih letih. In tudi kar se tiče financiranja. Meni se ne zdi, da bi bile energetske družbe najbolj ranljive v Evropi trenutno. Vse so zelo stabilne, vse so v dobrem stanju in ustvarjajo precej veliko dobička, tudi v preteklem letu, ko smo doživljali recesijo. Nisem prepričana, da črtanje investicij v infrastrukturo in upor, ta, uporaba stare mreže tako dolgo pomeni, da bi moral tu nastopiti davkoplačevalec in prispevati k financiranju. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kdo plačuje in kdo kaj plačuje v tej dolgoročni strategiji. Tu vidim nevarnost usporednega sistema načrtovanja, nevarnost, da ne bomo izkoristili tržnih sil, kot bi jih lahko. In potem se strinjam tudi z Džajlsom Čičerstonom v zvezi z regulatorji, ki bi lahko igrali bistveno bolj pomembno vlogo. Tudi način razdeljevanja oziroma razdelitve stroškov na podjetja in pa potrošnike, tudi tu moramo vse skupaj gledati tudi v luči konkurenčnosti vidim jasno sporednico z razpravami, ki smo jih imeli z gostovanjem, povezanim z stroškami, ki se prenašajo na mreže in na družbe. Na določenih območjih v Evropi, kjer trenutna ureditev nasprotuje tudi pravilom konkurenčnosti. Čestitala bi poročevalcu in veselim se dobrega sodelovanja pri tej izjemno težki temi. Hvala. Drage kolegice, dragi kolegi, sedaj so spregovorili vsi poročevalci v sencu in pa poročevalec. Ob desetih bomo glasovali, še deset se vas je prijavilo k besedi in dnevni red pet bi morali obravnavati tudi pred glasovanjem. Torej, če povzamem. Rešitev je le ta, da dam besedo dvema ali trim kolegom, potem še komisiji, potem glasujemo. Po glasovanju moramo obravnavati točko 5, drugače ne bomo ničesar več rešili. Drugi kolegi pa bodo žal morali povedati svoje pri naslednjih razpravah. Moramo najti načine in poti, kako bomo lahko malce krajši. Ne moramo obravnavati 35 tisoč eh, točk na dnevnem redu, potem pa bo vsak govoril 25 minut ali pa se bomo sestajali vsak dan. Torej, to so alternative, o katerih se morajo spr, eh, pogovoriti koordinatorji. Jaz bom sodeloval pri vsem, ampak to ni ravno pošteno, ker sedaj nekaj kolegov ne bo prišlo do besede in to me jezi ampak to je zadnjič, naslednjič bomo uro pustili teči od samega začetka in bo vsak res govoril dve, tri minute. Sedaj pa gospod Gjurk, ki je bil točno ob devetih že tukaj. Izvolite. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és uh, igyekszem. Uh, Hvala lépa za beszédo. Krátek bom. Rád by se zahválil poročevalcu uh, da je sprožil to razpravo in mislim, da jo je speljal na pravo pot. Poročilo samo gre tudi v pravo smer. Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali smo sploh kakorkoli povezani z infrastrukturo z energetsko infrastrukturo na trgu. Zakaj se skupaj ne pripisujemo trgu? Če bomo, torej prvo odgovor je morda ta, da če bomo posredovali, bo enotni trg bolje deloval. Najpomembnejši vidik, ki ga moramo upoštevati, je, kako lahko premagamo ovire enotnega trga. Jaz vidim tu tri ovire. Prva so nacionalni interesi, ki presegajo regionalne interese, potem postopek avtorizacije in tretji, tretja še veliko popraševanje pri teh infrastrukturah. Da bi premagali te ovire, moramo poštevati vse te tri vidike, tudi v tem poročilu. Tretje je regionalni pristop in pa usklajevanje da bi ustvarili enoten trg, moramo upoštevati tudi to, da čezmejnih projektov ne smejo ovirati nacionalni interesi, zato je treba takšne projekte tudi koordinirati v mednarodnem smislu in določiti tudi te tarife. Obstajajo že dobri primeri. kot so recimo višegrajske države, kjer je bil uveden tudi severni koridor. Drug, druga ovira je poenostavitev prostopka avtorizacije. Za pomembne projekte je pomembno, da odpravimo sporedne strukture, da ustvarimo neko enotno točko vse na enem mestu. Potem pa še tretja vera, veliko je bilo že povedano o tema, gre za popraševanje in za financiranje teh projektov, o tem je govoril gospod Čečester. Do 2020 potrebujemo 200 milijard evrov za te projekte. Sam sem naredil nekaj um, izračunal na podlagi tudi projekta Nabuko. To pomeni, da bi potrebovali tri projekte Nabuko na leto. Torej, takšne načine izračuna smo že večkrat uporabili. Gre torej za velike potrebe po investicijah, kar pomeni tudi stabilno zakonodajni okvir. Govorimo o evropskih verjih ampak to pomeni tudi zasebne ulaganja in zato potrebujemo nove instrumente financiranja. To so torej te tri, te tri vidiki, ki bi jih rad posredoval poročevalcu. Opomnil pa bi ga tudi na osrednjo vzhodnoevropsko regijo in veseli me, da je ta vidik tudi v poročilu. Med finančno krizo smo videli, kako ta regija zaostaja in zato razvoj ni le v interesu ljudi, ki tam živijo, ampak v interesu Evropske unije. To pomeni dostop do alternativnih verov plina, ustvarjanje koridorja sever-jug in tako naprej. To pomeni, da moramo odpraviti izolirane trge. Hvala. Gospa Jordan Cizel. Hvala lepa. Uh, Eh, opozorila bi rada na to, eh, o čemer je govoril že kolega Žado in sicer, da moramo biti usklajeni pri tem dokumentu z ostalimi stvarmi. Eh, on je govoril o tem, kar je že bilo sprejeto, jaz pa bi rada opozorila na razpravo, ki poteka na evropskem nivoju in bo še potekala letošnje leto, to je o tem, da naj bi svoje izpuste toplogrednih plinov znižali za več kot 20 odstotkov. In če želimo biti konsistentni, moramo to upoštevati tudi pri obravnavi obravnavi tega dokumenta, ko govorimo o energetski infrastrukturi. Zakaj? zaradi tega ker je komisija ocenila da bi večino bremena v tem primeru no, nosili sektorji ki so v okviru ets a in v tem primeru bi ti sektorji namesto enaindvajset izpuste znižali na štiriintrideset in energetika je prav tisti sektor od katerega se pričakuje največ in zato je seveda velika razlika ali bomo ostali pri sedanjih zakonodajnih zavezah ali bomo šli na um, zaveze ki bodo zahtevale um, to um, tridesetprocentno znižanje izpustov. Zato pričakujem, da bi tudi v okviru tega dokumenta, te razprave morali, morali govoriti o tem, kateri so tisti dodatni projekti, ki bi jih morali na evropskem nivoju izvesti, če bi želeli eh, iti na 30 In to bi pomenilo pravzaprav tudi ukrepanje, kot ga je omenil Giles Chichester. Lepo je govoriti o tem, da bomo znižali izpuste, da bomo bolj čista družba, ampak definirati moramo tudi, kaj bi morali v tem primeru storiti. In želim si, da bi tudi ta dokument to opcijo vključeval. Kolega Palčičis. Kolega Palčičis. Palčičis. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, taip pat e, šiandieną buvo daug įsakyta. Hvala lepa. Danes smo slišali že veliko o skupnem evropskem trgu. Zelo smo enotni v Evropski uniji, kar se tiče političnega vidika, drugače pa smo v zelo močni konkurenci. Eden od razlogov za to je pomankanje energetske infrastrukture. Poročevalec je zelo natančno opisal situacijo in podal svoje mnenje o sporočilu. Pomembno pa bi bilo vedeti tudi, kako bomo napredovali na področju plina. Sistem povratnega transporta. Sicer nikakor ne bomo uspeli ustvariti skupnega energetskega trga. Strinjam se tudi z mnenjem da če ni interesa, tudi ne bomo mogli ustvariti nekih zavez. Zato moramo ustvariti vzpodbude, zato da bomo lahko pritegnili tudi zasebni kapital. Vse moramo staviti na to, da bodo zasebni investitorji tudi udeleženi in zato, da bodo že obstoječe infrastrukture da nekako ne bodo izposojene ali dane v najem pod krinko izgradnje novih povezav. Vsi morajo nase prevzeti skupne cilje, Ta dokument je zelo dober, vendar pa bomo morali v prihodnosti morali tudi pod, dodati še nove predloge. Še gospodu Him eh, iz komisije bi podal besedo. Hvala. Zanimanjem sem prisluhnil, rad bi se vam vsem zaželil dobro in uspešno novo leto. Zahvaljujem se tudi pozitivnemu mnenju poročevalca gospoda Wagnerja. Pripravljeni smo z njim sodelovati še naprej rad bi omenil tri točke. Prva je vprašanje izbire projektov in eh, izbire prednosti oziroma prioritet. Moramo se učiti iz preteklosti. Pri transevropskih mrežah smo naredili napako pred petimi leti, da smo zapadli v ne, neko, nek tak odnos, če bo podprt tvoj projekt, tudi, bo, bo podprt tudi moj. Torej imamo več kot 500 projektov in nobenega prioritetnega. Tako da moramo sedaj določiti prioritetne projekte in zato je komisija tudi se lotila tega pristopa top-down in to gospa Ek ni, no, ni v nasprotju z drugim pristopom pri Ensoku naprimer projekti, ki so v desetletnih eh, načrtih operaterjev, so v skladu z prioritetami, ki jih je določila komisija, vendar pa zagotavljajo tisto fleksibilnost, ki jo želimo. Z politične ravni moramo določiti velike prioritete in potem podjetjem omogočiti, da znotraj teh prioritet eh, izvedejo natančno projektiranje za te projekte. Prosim, ne naredite ponovno napake da natančno opredelite na zelo nefleksibilen eh, in dirigističen način, kateri bojo morali biti detaljni projekti, to moramo potem prepustiti podjetjem. Druga točka, ki jo bi rad omenjal, so postopki avtorizacije. Vsi eh, smo nezadovoljni z trajanjem teh postopkov in komisija je predlagala, da se jih skrajša. To pa gospod Čečesar ne pomeni, da, moramo, da želimo s tem omejiti pravice um, državljanov ali da želimo napasti tukaj um, ocene vplivov na okolje. Zato smo tudi dobili podporo uh, Generalnega direkcije za okolje, kajti um, oni tudi namarajo tega, da so kot nek grešni kozel za to, uh, ker se ocene vpliva na okolje uh, jemlje za razlog za zaviranje projektov. Zato želimo, da se v največ petih letih odloča o teh um, projektih. Raje vidimo, da po petih letih dobimo neko odločitev, tudi če je negativno, kot pa da po 20 letih še vedno ne vemo, ali se lahko nek projekt realizira ali ne torej krajši postopki, spoštovanje državljanskih pravic, ampak tudi pogum do odločanja. Mislim, da je veliko, odgovornosti tudi, veliko odgovornost tudi pri tistih, ki izvajajo te postopke in ki se potem malce izgovarjajo in izmikajo in nočejo reči ne, ja, ne, ne in zato prihajajo do teh velikih eh, zaostankov. Tu moramo res eh, postopke skrajšati, ne da bi pri tem vplivali na državljanske pravice. Potem pa še tretja točka je stalna tema financiranja. Jasno je tudi za komisijo, da velik del teh investicij mora prihajati iz zasebnih verov. V tem sploh ni dvoma. Mislim pa, da bodo tu regulatorji, nadzorni organi morali odigrati pomembno vlogo, zato da bodo, ki, ko bodo določali tarife. V preteklih letih smo videli, da je bila prioriteta na tem, kar se izmenuje asset swapping, ko so tarife tako zelo zniževali, zato ker so nadzorni, uh, organi želeli prepričati, da se je obremenilo potrošnikev, končno pa so upravitelji prenosnih omrežij oziroma omrežij znižali aktivo, ker niso več investirali, ker niso bili več dovolj niso imeli več dovolj denosa za svoje investicije. Danes moramo tu najti neko srednjo pot, moramo ponuditi pravo spodbudo za investicije, ne da bi pri tem uh, potrošnika nedopustno bremenili. To je zelo težka naloga in eh, nadzorni organi so tukaj v težki situaciji, ampak to je pač napetost, ki jo mojo zdržati. Seveda pa tu ostane neka delta, tudi to smo prikazali v našem poročilu, kjer teh investicij ne bomo dosegli, tudi z oblikovanjem pravavih tarif, kajti interesi predvsem pri čezmejnih projektih niso združljive. Tu smo imeli dober program, eh, dobre izkušnje za European Recovery Program, kjer smo 50 projektov z financiranjem močno pospešili in tu je nek eh, manevrski prostor, kjer lahko javni sektor ali pa Evropska unija stori nekaj za to, da projekte vsaj pospeši bodi si z različnimi metodami financiranja, O tem pa bomo morali razpravljati. Obstajajo novi načini financiranja, nove obveznice, druge načine zasebno pri, um, javnega partnerstva. Potem direktne subvencije, ki smo jih imeli, so pokazale dobre učinke. Tukaj ni treba, da razmišljamo črno-belo, ampak moramo priti do dobrega mešanice finančnih instrumentov. Imeli bomo zanimivo razpravo, pripravljeni smo uh, eh, nada, še naprej sodelovati z vami. Komisija bo v letu 2011 potegnila svoje sklepe in uh, zato želimo upoštevati tudi vaše izkušnje, vaše predloge, ki jih bomo slišali v teku leta 2011. Hvala lepa in še naprej dobro sodelovanje. Hvala lepa, kolegica Herco, ki ima še pripombo v zvezi z dnevnem redom ali še več jih je. Gospa Herco. Uh, uh, Najlepša hvala, predsedujočo, prevečujem sem, ker sem uh, prosila za besedo. To je zelo pomembna razprava. 4. februarja je oziroma bo svet eh, razpravljal o tej temi na ravni eh, premijejev in mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi najprej dali vsem možnost, da spregovorijo o tej temi, drugič dobro bi bilo, če bi lahko v pisni obliki poslali eh, mnenje odbora za premijejev, pomembni sestanek 4. februarja na Mađarskem, ko se bodo sezna, sestali premijeji. Eh, kolega Čičasta, kolega von Nistelroj, ali boste ohranili seznam govornikov? Se pravi, ali bodo govorniki, ki sedaj niso prišli na vrsto, naslednjič prvi na vrsti? Da, seveda, gospod Žadov da gospod predsedujoči spraševal sem eh, komisijo kako je z, z financiranjem teh eh, modelov. Očitno se ne upošteva dovolj eh, modelov po letu 2010 in očitno eh, tudi komisija ne spoštuje razlik med svojim modelom in tem, kar smo mi izglasovali tukaj. Hvala. Gospod eh, Hilbrecht, dobro bi bilo, če bi nam v pisni obliki odgovorili na to vprašanje, kajti to je vprašanje osrednjega pomena, na katero ne moremo odgovoriti kar tako mimo grede. Tudi jaz sem opazil to pač. Eh, se pravi, prijave za govor ostajajo in tisti, ki danes niso prišli eh, na vrsto, bodo naslednjič začeli, če bodo seveda prisotni. Sedaj pa prehajamo k seznamu za glasovanje, to je točka dnevnega reda 6. Prosim za razumevanje. Prvo je poročilo gospoda Beleta in sicer eh, največja dovoljenja stopnja radioaktivnega osnaževanja živil in krme. Prosim, da se takoj lotimo glasovanja. Prvo glasovanje je. Torej domnevam, da uh, naprava deluje. Začeli bomo. Kdo se strinja z predlogom 21? Z roko, prosim. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. 22. A ja, preverjamo. Bomo preverili. 21. Preverjamo. Začnimo. Kaj se dogaja? Nekaj ne deluje? Minute, Trenutek, prosim. Ça va Non. It's time. Organize. Katastrophe. No, no. Okay. Once again. Once again. Še enkrat prosim. Še enkrat prosim, glasujemo. Lahko to še enkrat? Se pravi, številka 21, glasujemo. Imamo enega brez glasovalne kartice, eden pri Evropski ljudski stranki preveč. Dobro, e, končali smo. SND, ste vi proti ali kaj? Gospod Goebbels, nimate kartice? 26 za oziroma 23 proti, 27 za, torej sprejeto. 22, eh, kdo je za, proti, vzdržani, vse upravičujem. Velika napaka. ni potrebno glasovati o 22. Sedaj pa 23 in 8. Skupaj, v bloku. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 25 za? Proti? Zdržani sprejeto. 24, 38, 43, 49. Skupaj, kdo je za? Zavrnjeno uh, predolgo sem bil na počitnicah. Številka deset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uh, eh, 46 brezpredmetno. 47 za? Uh, proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 11 za? Z ustnim eh, predlogom spremembe, kdo je proti, eh, vzdržani sprejeto. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 13, eh, brezpredmetno, ne, 13, kdo je za, 13 in 14 in kompromis 2 in 19 in 14. 16 eh, vse skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem eh, spet nekaj postane brezpredmetnih. 16, 17, 18 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem spet nekaj odpade. 38, pardon, 58, kdo je za, 58, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 4 za. 67 preverjamo, začnimo, glasujemo, preverjamo 67. Končali smo. Zavrnjeno. Kompromis štiri za. Proti. Zdržani sprejeto. Potem marsikaj odpade. Kompromis pet za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis šest, kaj ne? Za. Proti. Zdržani sprejeto. 26 za. Proti. Zdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto. 67, kaj ne? Ne. E, v ustni predlog spremembe v zvezi z uvodno e, izjavo 5, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, 29 brezpredmeten, 29 za. Ne, ne, 29, pravi predsedujoči, je pravilno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, eh, brezpredmetno, brezpredmetno, brezpredmetno, tri eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, brezpredmetno. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem eh, skupaj 2, 5 in ustni predlog spremembe v zvezi z 10a. Oziroma 2 eh, in ustni predlog spremembe v zvezi eh, z 10a. 5 je brezpredmeten. Tudi 2. Ne. Glasujemo samo o uvodni izjavi 10a, ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj pa šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa sedem in 35 identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za proti, vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani zavrnjeno, brezpredmetno in potem pa končno glasovanje ne, številka 9. Moramo glasovati o 9, gospod poročevalec, 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno, Vzdržani sprejeto. In potem sedaj elektronsko končno glasovanje. Začnimo. E, končali smo. 45 za. Še en dodatni glas, glas gospoda Goebbelsa. In še Zadnje, še enkrat. Eh, glasujemo o zakonodajni resoluciji. Začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. In sprejeto 45 glasov za. Eh, hvala lepa, čestitke poročevalcu. In sedaj prehajamo na naslednje glasovanje. Eh, tu gre za eh, eh, besedilo gospe Nigler, sodelovanje v zalivu, kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto, tri za, to je dodatek. Gospod Bütikofer ima besedo, prosim. Imamo težavo. Gospod predsedujoči, tu imamo dva nesporazuma. to ni bilo predlagano kot dopolnilo, temveč kot eh, sprememba. Drugi nesporazum pa je razlog. Eh, gre za to eh, skupino, ki se ne ukvarja z jedrsko varnostjo, kot je to zapisano v besedilu. In zaradi tega sem predlagal spremembo. Če pa tega ne morete sprejeti kot spremembo, morajo kolege glasovati proti ki tega pač eh, ne želijo eh, sprejeti. Gospa Nibler, še enkrat hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz ne bi imela nobenih težav s tem, da bi to obravnavala kot dopolnilo in lahko bi glasovala za. Jedrska varnost pa je tudi tema ki eh, jo obravnavajo v eh, okviru sodelovanja Eh, z zalivu in zaradi tega sem proti eh, predlogu gospoda Butikover. Torej, sedaj glasujemo o tri, vendar ne kot eh, dodatek, to pa seveda mi glasujemo o tem kot predlog spremembe, ne dopolnilo. In to lahko seveda druga vpliva na uh, glasovanje. Tri, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Štiri.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 vzdržani sprejeto enajst za proti vzdržani sprejeto sedaj pa petnajstke ne ne kompromis tri kompromis tri za proti vzdržani sprejeto petnajst za proti vzdržani sprejeto šestnajst za proti vzdržani sprejeto kompromis štiri za proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani zavrnjeno, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 eh, za, proti vzdržani zavrnjeno, končno glasovanje, elektronsko glasovanje, prosim, začnimo. Končali smo glasovanje. 44 za, in šest vzdržanih. Čestitke, spoštovana kolegica, sedaj pa naslednja točka. Ne, konec glasovanja. Končali smo lepo. Sedaj pa nadaljujemo z delom. Kolegice in kolegi, vračamo se na dnevni red in sicer prehajamo na peto točko dnevnega reda. Peta točka svetu. Eh, gre za ustvarjalne potencijale, se pravi izkoriščanje potencijala kulturnih in ustvarjalnih industrij. Kolega Belet eh, ima ponovno besedo. E, torej, naš ustvarjalni oddelek. Ivo, beseda je vaša. Prosim, prosim tišina v dvorani. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Opravičujem se, ker se ponovno oglašam. Sedaj govorimo o kulturnih in ustvarjalnih industrijah in kako izkoristiti in sprostiti njihov potencial. Naj tudi najprej povem, za koga gre pri teh kulturnih in ustvarjalnih eh, industrijah. Tu gre seveda za umetnost, eh, vizualno eh, umetnost, kulturno dediščino, seveda pa govorimo tudi o filmski industriji, videoindustriji, televiziji, radiju, videoigrah, novih medijih. In ko govorimo o kulturnih in ustvarjalnih industrijah, govorimo seveda tudi o arhitekturi, dizajnu, oblikovanju, grafičnem dizajnu, modnem oblikovanju, oglaševanju. Govorimo tudi o določenih eh, eh, vidikih turizma in tudi novih tehnologij. To je zelo pomemben eh, sektor, zelo pomembna panoga. Eh, sklicujem se na zeleno knjigo komisije, kjer komisija govori o velikem gospodarskem potencialu teh industrij. Gre za enega izmed najbolj eh, dinamičnih sektorjev evropskega gospodarstva. Naj citiram, 2,6 odstotka je prispevek kulturnih in ustvarjalnih eh, industrij k evropski eh, ekonomiji. In to je seveda zelo veliko. Govorimo o petih milijonih eh, ljudi, ki v celotni Evropske unije delajo v tem sektorju in seveda govorimo tudi o majhnih in srednje velikih podjetjih Eh, ti igrajo seveda zelo pomembno vlogo ne zgolj v umetniškem eh, sektorju, temveč tudi v industrijskem eh, sektorju. Oni razvijajo nove trende, razvijajo nove tehnike, nove estetike in podobno. Kar zadeva sedaj predloge v mnenju, ki smo jih formulirali in ki jih imate pred seboj. Kulturne in ustvarjalne industrije eh, se soočajo z velikimi izzivi. In mi bi seveda radi eh, dali uh, odgovor na te izzive, s katerimi se soočamo. Najprej se sklicujemo na digitalno agendo, ki je zelo dobro znana v tem odboru. Gre za eno izmed vodilnih pobud Evrope 2020 Zakaj govorimo o digitalni agendi? Zaradi tega, ker govorimo o pobudi komisije, da ustvari resnični eh, enotni trg za online vsebine in online eh, storitve in to je seveda zelo pomembno za kulturne in ustvarjalne industrije. Govorimo tudi o varnih spletnih storitvah, varnih digitalnih vsebinah, govorimo o zadostnih širokopasovnih kapacitetah, ki so potrebne. To ni nič novega za nas, vendar pa moramo to tudi navesti v tem kontekstu kontekstu, kajti tu gre za zelo pomemben vidik za kulturne in ustvarjalne industrije, ki se bodo še razvijale v prihodnje. Potem pa drugi vidik je dostop do finančnih sredstev. Seveda ne bom ponavljal tega, kar smo mi že rekli eh, v poročilih. Eh, večina majhnih in srednje velikih podjetij ki delujejo na področju kulture in ustvarjanja, eh, trpijo stalno zaradi premajhnih finančnih eh, sredstev, soočajo se s podkapitalizacijo, potrebujejo inovativne finančne eh, instrumente, rizični kapital, tudi ustrezne Eh, instrumente za porazdelitev tveganja. To so pač določene stvari, ki sem jih eh, eh, tudi navedel v mnenju, teh ne bi ponavljal tukaj. Tudi Evropska unija ima tu jasno ulogo. Mi govorimo tudi o možnosti izkoriščanja potencijala v okviru čezmejnih dejavnosti majhnih in srednje velikih podjetij, ki delujejo na tem področju torej predlagajo se posebni ukrepi, s katerimi bomo okrepili vlogo kulturnih in ustvarjalnih eh, industrij, ki so katalizator za inovacije, strukturne spremembe in seveda za vse to potrebujejo eh, finančna sredstva, kapital. Ne zadnja točka, vendar ena izmed eh, najpomembnejših točk za ta dosje je uh, zaščita intelektua pravic intelektualne lastnine. To, uh, eh, gospod predsedojoči, seveda spet ni nič novega. Eh, o intelektualni lastnini smo že govorili v tem odboru, tudi komisija je govorila o tem in mi moramo ponovno tu uh, Eh, se osredotočiti na kulturne in ustvarjalne industrije. Mi iščemo dobro ravnovesje med potrebno zaščito na eni strani, se pravi, eh, gre za eh, zaščito v proizvodu izdelkov, hkrati pa je potrebno spodbujati nove storitve in mi potrebujemo pravzaprav neko ravnovesje med obema ciljema. Torej komisija tudi mora delati na uravnovešenem eh, eh, okviru, s katerim bomo ustrezno upravljali eh, pravice intelektualne lastnine in ponujanje online storitev čez mejo naj bi olajšali. Eh, to pomeni, potrebna so dovoljenja, ki ne veljajo zgolj samo za eno regijo, za eno državno članico, temveč eh, čez mejno in eh, treba je pač zaščititi ustvarjalno delo. Gospod predsedujoči, še en element iz osnutka mnenja. Gre za davčno vprašanje DDV-ja. Dan danes večina držav članic ima pač podjetnike, eh, ki delujejo na področju kulture, ki se soočajo s zastarelim eh, režimom eh, DDV-ja za online proizvode oziroma offline proizvode, naprimer knjige. Obdavčitev je v mnogih državah nič online proizvodi, online knjige pa se gibljajo eh, torej med 19 in 21 odstotkov, eh, se pravi, eh, sektor je prosil, da naredimo nekaj na tem področju na vprašanju DDV-ja. To je torej pozetek glavnih točk, ki jih želimo predlagati vsega, odboru. Mi smo seveda bili omejeni z administrativnimi eh, vidiki, vendar mi se moramo osredotočiti na eh, eh, To, mi se moramo sredotočiti na to področje in to bomo branili tudi skupaj s kolegi iz odbora za kulturo. Hvala lepa, kolegica Batja Dikačet. Presidente, <clears throat> bueno, agradezco... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Beletu za to eh, mnenje. Mislim, da gre v pravo smer in eh, mi lahko tu sodelujemo. Dosti krat sodelujemo tudi v odboru za kulturo in zaradi tega tudi nisem presrečena, da je sodelovanje tako dobro. Nekaj pripomp. Globalizacija je privedla do tega, da je prišlo do uh, nove organizacije teh eh, storitev eh, tega trga. Gospod Belet je tudi opozoril na to, eh, koliko industrijskih panog je povezanih z ustvarjalno in kulturno industrijo. In naš področje uspeha bo seveda tudi odvisen od tega, kako bomo lahko izkoristili tak ustvarjalni talent kako bomo lahko stimulirali eh, z njim tudi inovacije. In lokalne, nacionalne in evropske institucije morajo najti eh, pravo okolje, morajo dati ustrezne podpore, pobude. Nasplošno eh, lahko rečem, da se mi zdijo predlogi gospoda Beleta primirni, strinjam se z njim, kulturna industrija bo tudi če dalje bolj pomembna za ustvarjanje novih delovnih mest, to da več je različnih sinergij eh, z drugimi eh, industrijskimi panogami in te industrijske panoge so lahko pomembne za eh, neko za nastanek gospodarstva, ki ne onesnažuje okolja. E, naj tudi nekaj povem o četrti točki, intelektualna lastnina. Strinjam se z njim. E, pravice intelektualne lastnine je seveda treba zaščititi zato, da bodo ljudje e, ustvarjali nove stvari. Hkrati pa moramo tudi nekaj vedeti in sicer potrebno je ravnovesje za to, da bodo ljudje, državljani imeli pravičen dostop do vseh teh inovacij, kajte mi ne smemo pozabiti in uh, jaz sem tudi uh, prva, ki brani kulturno industrijo in kulturo nasplošno branim. Eh, vendar tu gre za zelo pomembno vprašanje za kulturo. Mi moramo namreč govoriti tudi o tem, kako ustvarja eh, kulturna industrija delovna mesta, bogatstvo. Mi ne smemo pozabiti, da kultura vsebuje tudi druge eh, vidike. Ustvarja se duhovna, kulturna duhovno-kulturno bogatstvo in mi potrebujemo pač eh, dobro formulacijo za to, da bomo uravnovesili pravico do dostopa do teh informacij, do teh eh, podatkov in hkrati pa zagotovili eh, varstvo pravic intelektualne lastnine in s tem tudi varstvo umetnikov. Na voljo sem tudi za sodelovanje in prav gotovo bomo pač stvari tudi v prihodnje dobro urejali. Hvala lepa, gospod Ničarov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 eh, za evropsko gospodarstvo. Če govorimo o notranjem trgu kulturnih in ustvarjalnih industrij, moramo seveda ustvariti pravilno okolje za vse tiste, ki delujejo na tem področju. Zelena knjiga komisije je identificirala področja kjer vidi uh, možnosti za izboljšanje, odziv, uh, ki smo ga dobili med uh, posvetovanjem eh, je jasno pokazal, da stvari lahko izboljšamo. Eh, digitalna agenda je tudi znak, da smo se zavezali, da bomo šli v tej smeri. Mi želimo majhnim in srednjim eh, podjetjem pomagati ohraniti kulturno raznolikost in tudi eh, poskrbeti za regionalni eh, razvoj. Eh, torej, kako lahko olajšamo delo majhnim in srednjim velikim podjetjem? Mi potrebujemo ustrezno zakonodajo, ki bo tudi omogočila pravo mobilnost znotraj skupnosti. Moramo zmanjšati administrativno in davčno breme potrebno je vzajemno priznavanje kvalifikacij, eh, potrebna je okrepljeno varstvo potrošnikov. Potem je treba seveda podpirati eh, samozaposlenju in eh, seveda tudi pogledati, kakšni so primeri najboljših praks. Mi moramo eh, uspostaviti nove znanstvene centre odličnosti, jih eh, promovirati, spodbujati eh, in eh, majhne srednja podjetja so pravzaprav bistvenega pomena za ta sektor. Hvala lepa, kolegica Ulcvork. Vi ste na vrsti, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kot nekdanja ministrica za kulturo sem seveda zelo angažirana na tem področju. Tu gre za odlične predloge. Eh, kot je Marija Badja že dejala, je pomembno zagotoviti ravnovesje eh, in tudi izmenjavo z izobraževalnim sektorjem. Pomembno je tudi, da zagotovimo ravnovesje med tem, kar mora storiti država članice eh, s svojimi proračunskimi sredstvi in javnimi pobudami in kulturno industrijo. Tudi tu potrebujemo ravnovesje z drugimi besedami. Eh, proračun mora eh, tudi prevzemati odgovornost za kulturne institucije, ki delujejo v tem okviru. Eh, pomembni raziskovalni instituti eh, morajo sodelovati tudi z zasebno industrijo. Mi se tudi ne smemo samo osredotočati na davčna vprašanja, na DDV. Eh, kulturna industrija mora dobiti našo podporo. Vendar tudi države članice morajo prevzeti odgovornost mora zagotoviti uh, ustrezno strukturo financiranja, neko osnovno eh, financiranje, kajti sicer ne bomo uh, zagotovili dolgoročne kakovosti. Hvala lepa. Bi uh, komisija želela še besedo? Paskva. Najlepša hvala. Na podlagi izkušenj, ki. Uh, Eh, sem jih eh, že imel na področju izobraževanja v našem ministrstvu za izobraževanje, bi eh, rad podal nekaj predlogov v zvezi z dokumentom, ki je predložen. Če želimo podpirati kulturo in to industrijo, potem moramo tudi zaščititi intelektualno lastnino in sicer na svetovni ravni. Zaradi tega, ker imamo vedno opravka s temi vprašanji, z eh, zaščito intelektualne lastnine, eh, z zaščito spoznanj, eh, izkušenj in s tem se trguje in zaradi tega je tudi treba zaščititi te pravice intelektualne lastnine. Še nekaj v zvezi s tem tekstom. Mi bi morda morali predvideti oprostitev uh, eh, DDV-ja za to področje, vendar uh, um, razvedrilna industrija je nekaj drugega uh, in to bi morali obravnavati drugače. Uresničevanje inovacij je ena stvar, drugo pa je pravzaprav uh, razvedrilna industrija, se pravi, na eni strani imamo uh, ustvarjalnost uh, in potem pa imamo uh, na drugi strani razvedrilno industrijo, naprimer uh, industrija zgoščenk in podobno na uh, področju razvedrilne industrije. Hvala lepa. Merci, le, le Merci. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa tudi gospod poročevalec. Komisija je vesela, da vaš odbor eh, upošteva zeleno knjigo eh, Komisije o kulturnih in ustvarjalnih eh, industrijah, da ste se tega lotili, kajti to je tudi znak, da želimo deblokirati potencial teh industrij. In v ta namen moramo seveda mobilizirati vso politiko in ne samo uh, politiko kulture. Uh, glavni namen našega. Uh, Eh, naše zelene knjige je eh, tudi očitno nalestev na eh, dober odziv v vašem mnenju. Pomembno je seveda, da različne storitve in različne službe komisije sodelujejo med seboj in tudi tako kot morajo tudi razni odbori v vašem parlamentu sodelovati. Zelena knjiga Eh, je pravzaprav to že dosegla znotraj komisije. Eh, torej, v vašem mnenju ste navedli celo vrsto eh, problemov, ki. Uh, Eh, pravzaprav eh, se ujemajo tudi z 350 eh, odgovori, ki smo jih mi dobili na našo konsultacijo, torej gre za probleme pravic intelektualne lastnine, ki je potrebna seveda za zaščito ustvarjalnosti. Mi moramo seveda najti neko ravnovesje med lastninskimi pravicami in dostopom do kulturnih vsebin in potrebno je tudi najti nov nove gospodarske modele eh, za to industrijo, ki deluje tudi na digitalnem področju in zato so seveda potrebne eh, javne, eh, javna posvetovanja. Potrebno je torej mobilizirati različna področja politike za to, da razvijamo kulturne in ustvarjalne industrije in tudi različne ravni upravljanja morajo sodelovati. Eh, kulturne in ustvarjalne industrije niso odvisne zgolj od evropskih institucij, temveč eh, v veliki meri tudi od nacionalnih organov in tudi eh, seveda regionalnih organov in zaradi tega je potrebno mobilizirati prizadevanja tako enih kot drugih. Hvala lepa. So, Hvala lepa. 18. januar je rok za podajo predlogov sprememb opovdne, tako da bomo potem dosegli tudi rezultat. Tako sedaj pa točka 8 na našem dnevnem redu. Gre za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013. Gre za zgodbo, ki jo bomo obravnavali po poenostavljenem postopku. Parlament je junija sklenil, da bomo ustanovili poseben odbor, ki se bo ukvarjal s tem vprašanjem zaradi horizontalne narave tega mandata pa je bilo pomembno vključiti tudi posamezne odbore. Odbor ŠUR je prosil vse odbore, da do konca januarja podamo mnenje. Koordinatorji so na zadnjem sestanku na začetku decembra se odločili, da bodo podali uradno mnenje po poenostavljenem postopku in sekretarjat smo prosili, da to stališče pripravi. To je bilo storjeno, dokument je pripravljen, dober osnutek imamo na podlagi različnih naših dokumentov. Zahvaljujem se sekretarjatu. Gre pa za to, da bi sedaj vse skupaj vodilo tudi do rezultata. Mislim, da ni potrebno še enkrat naštevati, kaj je zapisano. To lahko skrajšamo. Gre za energetsko politično pomembna vprašanja, pa tudi raziskovalna industrijska vprašanja, pa tudi vprašanja, ki so povezana z IKT. Vse skupaj je nakratko zapisano ključne zadeve, ki vplivajo na proračun gre za to, da dokumentiramo, da se nam te točke zdijo pomembne in da nas proračunska politika mora upoštevati. Torej, pomen energetske politike smo ravno kar že slišali, o pomenu smo ravno kar že slišali, glede infrastrukture tega ni potrebno ponavljati. Potem industrijska politika, ta je tudi bila že omenjena v razpravah raziskave in razvoj v naslednjih letih. To bo še prav posebno pomembno, ne samo v tem finančnem okviru, tudi v naslednjem če želimo obravnavati prvi del vprašanja na ustrezen način, potem je logično, da moramo tudi to zagotoviti. Ne moremo imeti močnejše energetske in industrijske politike, če ne bomo imeli več razvoja in raziskav. In ne na zadnje, seveda smo videli, da so finance pomembne. To ni enostavna tema, še prav posebno, kar se financiranja tiče. In tudi tukaj torej govorimo na področju IKT. Eh, o tem, da moramo zagotoviti sredstva. Tako, ni potrebno voditi temeljne razprave o vseh temah. Hvaležen bi bil, če bi politične skupine sedaj na kratko ali kolegi na kratko podali svoje stališče in bi potem v postopku, v katerem smo se dogovorili, poskrbeli za to, da bi poskrbeli za spremembe, če bo to potrebno. Vendar pa prosim, ne govorimo o vsem, o vseh dokumentih še enkrat. Bodimo osredotočeni na politične ključne teme. Pri tej temi financiranje je pač nekaj ključnih točk, ki so pomembne. Hvala lepa. Kolega Glandi najprej, prosim. Hvala lepa. Torej ne želim komplicirati poenostavljenega postopka, kar se vesolske politike tiče. Imam pripombo. Veliko krat smo ugotavljali, kako zapleteno je to, veliko krat eh, manjka denarja za Galilejo in za Ignos morda bi lahko tukaj to bolj odločno formulirali, da bi tako okrepili tudi stališče pristojnega komisarja. Zdi se, da interno obstaja kar nekaj sporov pri komisiji morda, bi se kolegi strinjali, da bi tukaj, tako kot PMS, pa jih to okrepili v besedilu. Bil bi pa hvaležen, pravi predsednik, če bi podali kratek predlog na to temo. Madurel, prosim. Si, Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s tem predlogom, da se to pravi po poenostavljenem postopku in rada bi opozorila na to, da sem si zapisala nekaj pripomp, nekaj pojasnil imam. Pri nas je tako, da nam je poročilo všeč nasplošno opravili ste dobro delo, čestitke, vendar pa nekaj točk pa je, ki jih obravnavamo nekoliko kritično. Torej, sedaj pa preham na konkretne teme. Tukaj bi podala pripombe naše politične skupine. Potem pa bomo videli, ali lahko dosežemo soglasje in to vključimo v poročilo. Hvala lepa. Aljo. Hvala lepa, gospa Karvaljo. Thank you very much, uh, President. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to zelo pomembna razprava. Prihodnost Evrope od leta 2014 do 2020 je pomembna. Potrebujemo ambicije, potrebujemo pa tudi proračun EU, ki bo sposoben se soočiti z veliko izzivi, ki so pred nami. Naj se osredotočim na kriterije financiranja EU. Sem tudi v odboru ŠUR in pogovarjali smo se o glavnih kriterijih. Tudi tam sem se borila za to, da bi morali imeti proračun, ki bo tak, da bo pokrival eh, našo politično agendo. V tem trenutku ni tak, torej naš prihodnji mora biti v skladu z našo, našo politično agendo. Gre za predvsem strategijo EU 2020 in specifične reference na vodilne pobude. Druga točka, ki bi jo rada omenila, da moramo omeniti proračun, ki se bo sposoben soočiti z družbenimi težavami. In večina naših točk v odboru ITE je povezana z družbenimi izzivi, s katerimi se soočamo. Tretji kriterij pa je, da bi imeli, in to je v vašem poročilu, prožnost proračuna. In eh, dodali bi tudi poenostavitev le tega. Kot imamo poenostavitev za raziskave, morali to razširiti tudi na ostale dele proračuna. In zadnji kriterij, ki bo verjetno prvi kriterij, ko se bomo odločali o naših politikah financiranja, je evropska dodana vrednost. Torej, kaj je bolj učinkovito na evropski ravni, kaj početi ali na regionalni ali lokalni. In mislim, da imamo tukaj zelo dobre primere evropske dodane vrednosti od raziskav razvoja različnih projektov in to moramo izpostaviti, to evropsko dodano vrednost za del, s katerimi se ukvarjamo v ITREM. To so moje glavne točke, kar se horizontalnih vprašanj in kriterijev za proračun EU tiče. Hvala lepa. Kolega Odi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Obžalujem to hitrost, In eh, škoda je, da mi poslanci ne moremo dati predlogov sprememb, eh, ko gre za tako pomembne stvari. Konec koncev pošiljamo dokument zlasti komisiji. In tu gre torej za eh, izzive, s katerimi se osredotoča Evropa na področju trajnostnega razvoja. Potem drugi eh, odstavek, dolgoročni program, tu predvidevajo neko fleksibilnost pri proračunu. Veste, da se razmišlja o proračunskih eh, investicijah. In tu bi morda morali govoriti o uh, primernih proračunskih oblikah. Uh, tu gre torej da, za to, da želi Evropska unija opravljati večletne investicije v programe. V četrtem odstavku na sredini predlagam, ker gre za javne denarje, da bolj izpostavimo uh, raziskave v energetske infrastrukture dejstvo je, da uh, se je tu pravzaprav itak eh, veliko eh, financira iz zasebnih rok in javna sredstva morajo biti namenjena raziskavam. To je treba izpostaviti. Se pravi, eh, to je morda logično, stvari je pač treba izpostaviti. Se pravi, treba je spodbujati raziskave, financirati raziskave, če jih trg ne financira sam. Potem raziskave, inovacije. Eh, razvoj, tu piše en odstotek BDP-ja. Očitno želimo še bolj evropeizirati raziskave in to pomeni, da je treba najprej analizirati, kaj se dogaja v državah članicah, kaj v naravni Evrope in potem stvari bolj evropeizirati. Eh, torej, o, mislim, da gre tu za neko hipogrizijo in e, mi moramo seveda poskrbeti za to, da ne ogrožamo tekočih raziskav. Torej, če želite, seveda lahko vse to pozavem tudi v pisni obliki. Äh, Naj pojasnim, spoštovani kolega. Zato sem nekoliko okleval, ker sem želel upozoriti na to, da seveda imamo vsi pravico podati predloge sprememb. Tako smo se dogovorili s koordinatorji, vendar pa po hitrem postopku. To pomeni, da morajo biti predlogi podani v angleščini. To je bil dogovor in podali smo tudi rok, to je predlog, 18. januar opovdne. Seveda pa lahko vsak poda predloge prosil pa sem, da bi to storili hitreje in se osredotočili na politične točke. To ste storili. Prosim, podajte pa predloge, smem, to je zaželeno. Paul Rübih. Rad bi izpostavil, da gre tudi za razpravo o lastnih virih in moramo paziti na to, da bomo prihodke iz ETS-a namenili tudi za to, da bo dejansko prišlo do zniževanja emisij CO2 tukaj bi morali pokazati močan interes, da bi to lahko uporabili tudi za lastne vire. Hvala lepa. Turmes. Hvala lepa, Turmes. Eh, eh. Hvala lepa. Najprej srečno novo leto vsem kolegom, ki jih še nisem videl in jim osebno voščil. Mislim, da bo tole težavno na hitro opraviti, pa vseeno podati predloge sprememb. Nasplošno se mi besedilo zdi relativno dobro. Nevarnost pa obstaja, da če bi sedaj se lotili podrobnosti, da bi verjetno dobili 150-200 predlogov sprememb in potem ne vem, kako bi vse skupaj opravili. Zato mi je nekoliko nejasno, kako bo ta postopek izgledal, morda lahko poveste več, kako si predstavljate zadevo glede rokov. Če bomo imeli 150 predlogov sprememb, kdo bo potem to vse skupaj pregledal, združil? Saj nimamo poročevalce v senci. Kdo bo to storil? Torej gre za postopkovno vprašanje. Ja, das haben... Predsednik, koordinatorji so sklepali o tem. Enega koordinatorja ni bilo. Bila je tudi zamisel, da bi napisali dopis, vendar pa na željo koordinatorjev smo se odločili za ta postopek. To pomeni in to si tudi dejal, da bomo torej oblikovali predloge sprememb. Seveda pa je to odvisno, koliko jih bo. Moramo premisliti, kakšne predloge bomo imeli in koliko jih bo. Seveda bi bilo dobro, če jih ne bi bilo 150, Dobro bi bilo, če bi se osredotočili na bistveno. Sekretarjatom bomo poskusili drugače ne gre premisliti o tem, ali bi to lahko nekako združili ali ne. Potem bomo pa glasovali kot seveda po običajnem postopku. Imamo glasovalni seznam in imamo tudi termin. 27. januarja bi naj glasovali. Prav ste pripomnili, če bo zelo veliko predlogov sprememb, bo zadeva zapletena da pa če se ogledamo besedilo in cilje in če sem vas prav razumel, potem mislim, da bomo to lahko dobro organizirali. Sedaj pa gospa Del Castillo, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se moje politične skupine tiče, smo podali različne predloge sprememb tudi sama sem sodelovala pri tem, tudi gospa Karvaljo je govorila o tem. Rada bi opozorila na to, da glede na to, kar je bilo že rečeno, je pomembno, da mi odločamo o tem postopku. Da torej ne podajamo neskončno število prilogov sprememb, temveč da smo razumni. Imamo zaenkrat 8 do 10 predlogov sprememb, večjih ni bilo, morda bo še kaj novih, vendar pa veliko več jih ne bo. Kot je že bilo rečeno, smo se osredotočali na temeljna vprašanja. To moramo upoštevati. Potrebno je torej poskrbeti, da ta dokument ostane tak, kot je, da ne bomo ga preveč spremenili. Torej, prilagoditve že, sekretariat s predsednikom se lahko gleda predloge sprememb, jih združi, to je seveda možno. Eh, Hvala lepa. Morda bi to sprejel in prosil, da bi koordinatori tudi v svojih skupinah nekoliko združevali. Vsak ima seveda pravico podati predlog spremembe, vendar pa morda bi že koordinatorji v skupinah lahko to uskladili, da bi imeli že nekakšen predizvol, predodločitev. Potem bomo število nekoliko zmanjšali in bo na koncu nekoliko lažje. Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Hvala lepa, gospod predsednik. Skupaj s kolegico so pregledala poročilo in eh, tri dopolnila sva pripravila. Strinjava se, da Evropska unija potrebuje dolgoročne cilje za leto 2040. Glede na trenutni gospodarski položaj v Evropski uniji in glede na negotovost, glede postavitve cevovodo, pa mislimo, da je potrebno, da je srednja in dolgoročna politika nekoliko drugačna. Re, želeli bi diferencirati to, kar imamo kratko in srednje ročno naj bo na eni strani, dolgoročnost pa nekoliko drugje. Potem IKT, mislimo, da je širokopasovni internet ključni cilj Evropske unije, to je točka 11. Vprašanje, ki je povezano s tem, pa je tudi vprašanje pobud. Zato menimo, da bi pobude v tem mnenju morali tudi upoštevati. Pobude, ki lahko pomenijo zagon za ustvarjanje delovnih mest v naslednjih letih. Gre za značaj teh pobud torej. Kar se vesolske politike tiče, pa smo si ogledali tudi Lizbonsko strategijo in smo ugotovili, da moramo večjo pozornost nameniti boljšemu sodelovanju med EU in ZDA. Tako bi ne prihajalo do podvajanja na tem področju. Toliko o naših predlogih. Predloge spremem pa bomo do 18. januarja tudi podali. Hvala lepa. Kolegica Hercog. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko. Mislim, da če si odbor ITRE želi biti uspešen, in če želite vi biti uspešni kot poročevalec v našem imenu, teh dolgih pogajanjih, da moramo poskušati biti enotni. Če bomo enotni, bomo imeli možnost uveljaviti naše prednostne naloge. Tukaj ne gre samo za naš odbor, gre za celotno sliko. Zato mislim, da moramo storiti tako, kot smo storili pri proračunu 2011 najti vse možnosti, da bi podali predloge sprem, ki bodo enotni, odločni in se borili za to, da bi naše prednostne naloge bile uveljavljene v tem dokumentu odbora ŠUR. Dobro je bilo, če bi koordinatorji in tisti, ki so tudi članji odbora za proračun, Paul Rübih, Odi, jaz sama, pa tudi Ajvalo, če bi lahko se torej posvetovali in bi torej prepoznali tiste možnosti, kjer lahko uspemo. Če ne bomo enotni, če bomo že mi imeli spore, bodo tudi drugi seveda še bolj skušali nam zavrniti predloge. Če želimo več sredstev po tem raziskovalnem obdobju, potem mislim, da resnično moramo biti enotni. Tako izkušnjo smo imeli tudi pri poročunu za leto 2011. Vidimo pa, da še vedno obstajajo težave glede prožnosti, glede konkurenčnosti, torej ni enostavno. Zato ta moj predlog po enotnosti. Ja, Hvala lepa. Postopek je jasen. Prošnja koordinatorjem političnih skupin poskušajte znotraj vaših skupin delo organizirati. In še prav posebno se posvetovati in vključiti kolege iz odbora za proračun. To je smiselno, tako da bi na koncu dobili predloge sprememb, ki bodo oblikovani tako, da ne bo velike potrebe po usklajevanju in da bo sekretarjat lahko to kar prevzel in potem besedilo dopolnil. Tako, skušali bomo to storiti tako. Torej 18. januar, 12. opovdne rok za priloga. Spremem, sedaj pa deveta točka na našem dnevnem redu. Gre za analizo možnosti, da se preseže ciljno 20 odstotno zmanjšanje emisij topoglednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov topoglednih plinov izven EU. Tukaj smo imeli že kar zapletene razprave, kako bi nas lahko vključili v povezavi z odborom Envi, Sedaj smo tudi dosegli rezultat, hvala Bogu, in danes začnemo z našo izmenjavo mnen. Najprej dobi besedo poročevalka Romana Jordan Cizel, potem pa še ostali kolegi, ki so se javili k besedi. Prosim. Uh, hvala lepa, Herbert. Um, res je, kar si dejal, da je bilo uh, kar nekaj proceduralnega dela na tem dosjeju in zato bom tudi prav eh, načinu dela in organizaciji posvetila kar velik del te svoje predstavitve. Najprej pa naj samo predstavim, kaj je ozadje eh, tega dokumenta. Eh, veste, da je Evropska unija sprejela cilj, da do leta 2020 svoje izpuste zvanjša za 20 odstotkov in prvotno besedilo je bilo tako, da bomo zmanjšali izpuste za trideset procent če bodo ostale razvite države eh, pač eh, se podobno zavezale imele podobne obremenitve no in zato je komisija pripravila eh, dokument pravzaprav en osnovni dokument in dve prilogi kjer pač so obdelani scenariji kaj bi to za evropsko unijo pomenilo vmes ehm, so bila v decembru pogajanja v cancunu na katerih smo svojo dikcijo nekoliko spremenili in smo dejali, da bomo zmanjšali izpuste za več kot 20 odstotkov, ko bodo za to ustrezni pogoji. No, kaj se je zgodilo v Cancunu, bomo obravnavali ob naslednji točki, zato se tega do zdaj ne bom uh, dotaknila komisija um, je uh, pripravila torej sporočilo v katerem je analizirala stroške prednosti dvajsetprocentnega cilja uh, in opozorila bi vas na to da so za to trije dokumenti in da je prvi pravzaprav zelo splošen v prilogi pa lahko najdete uh, bistveno več informacij. ne bom delala obnove teh dokumentov ampak bom eh, razložila samo, sam postopek. Eh, odbor Envi je, dogovor je bil tak, da je odbor Envi tisti, ki je pristojen za eh, to poročilo, ki je tudi samo inicijativno in je bilo predlagano strani tega odbora, vendar pa ima naš odbor, posega to poročilo v pristojnosti odbora ITRE, zato bomo delali v skladu z pravilom 50 po našem poslovniku kar pomeni, da um, bomo to obravnavali v postopku, kjer imata dva odbora skoraj da enake pristojnosti. In kar se mi zdi glavno, da vam moram zdaj sporočiti, je, da se morata oba odbora strinjati o časovnici, Eh, in da mora odbor Envi brez glasovanja sprejeti amandmaje, ki eh, so podani na področjih, za katere je pristojen odbor ITRE. Pričakujemo pa tudi seveda, da bomo imeli dobro sodelovanje z delovno skupino odbora Envi, In v pismu, ki je bilo napisano v skladu z dogovorom obeh predsednikov, je tudi opredeljena vloga naše delovne skupine in delovne skupine odbora Envi. Eh, dobiti se bomo morali eh, pred, eh, pred glasovanji in tudi sodelovati pri pripravi obeh dveh poročil in jaz se tega sodelovanja že vnaprej zelo veselim moram tudi povedati da so določene, eh, določena področja za katera je ekskluzivno pristojen odbor itre in zdaj jih bom tudi naštela zato ker je to zelo pomembno za našo nadaljnjo razpravo in tudi za, za pripravo našega poročila in eh, morda je najbolje da jih kar v angleščini preberem ta področja so renewable energy Uh, energy efficiency uh, with the exception of eco design, EMAS and eco labeling, uh,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 promotion of investments into green technologies, eco design as regards to energy related aspects. To so torej tista področja, eh, ki jih bomo obravnavali v okviru eh, tega poročila. Eh, delovne, zdaj želim nekaj povedati tudi o delovnih metodah. Najprej o časovnici. Um, danes bom podala samo predlog za časovnico, kajti dogovorjena mora biti tudi z uh, poročevalcem v odboru uh, za okolje. In pri tem predlogu um, sem upoštevala dosedanjo prakso v odboru ITRE in seveda tudi to, da uh, bi delali čim bolj učinkovito in seveda uh, hitro, kolikor se le da. Um, Predpostavila sem, da bo v, eh, na poročilo verjetno kar veliko amantmajev, tako da bomo potrebovali nekaj časa za eh, iskanje kompromisov. Eh, morate pa upoštevati, ko vam bom povedala to, tole časovnico, da moramo najti ustrezen dogovor znotraj odbora ITRE in tudi med odborom ITRE in ENVI. To se pravi, da bo delo izredno kompleksno in zahtevno. Danes torej že poteka prva izmenjava mnenj. Eh, enaindvajset februarja eh, do enaindvajset februarja bi pripravili ehm, osnutek poročila potem eh, štirinajst ali petnajst marca takrat bo itre zasedanje bi obravnavali poročilo ehm, rok za amandmaje bi bil štiriindvajset marca o amandmajih bi na odboru razpravljali dvanajst trinajst aprila Eh, na to pa bi o poročilu glasovali na našem zasedanju v maju 25. 26. maja. To je moj predlog, ki ga moramo še uskladiti seveda z odborom ENVI. Um, odbor uh, ENVI tudi načrtuje zaslišanje in jaz sem bila o tem obveščena ta teden, včeraj ali morda predvčerajšnjem zvečer moram reči, da na to, to zaslišanje, ta predlog imam nekaj, um, nekaj uh, komentarjev in um, želim si, da bi bilo to zaslišanje skupno, zaslišanje odbora Envi in ITRE. Um, zaslišanje ne bi bilo Uh, mislim, da je 28. Ja, 28. februarja. Uh, Zdaj, če, bodo, če bomo uspeli doseči dogovor z poročevalcem in odborom Envi, potem uh, seveda ta časovnica, ki sem jo predlagala, drži. Če ne bomo uspeli doseči dogovora, potem bom, potem predlagam, da organizira odbor ITRE svoje zaslišanje. Kajti To, to je izredno pomembno poročilo, izredno pomembne odločitve in mislim, da potrebujemo svoje zaslišanje. V tem primeru se seveda časovnica pomakne mnogo bolj uh, v uh, drugo polovico leta, uh, tega leta, leta 2011. Uh, zdaj pa še nekaj o strukturi poročila. Um, <clears throat> ne želim predpostaviti, da zdaj pač imamo 20% znižanje in Eh, in da gremo pač eh, v znižanje, ki bo večje od tega, ampak mislim, da moramo v poročilu obravnavati, ali sploh gremo na znižanje izpustov, ki bo večje od 20 eh, in da ne obravnavamo samo vprašanje, kako in kdaj, ampak da mora poročilo vsebovati tudi vsebine, pod kakšnimi pogoji in kaj moramo za to storiti predlagam pet glavnih poglavij, ki so vsa tesno povezana s pristojnostmi, ki sem jih prej predstavila. Eno poglavje z področja uh, energetike in sicer bi obravnavalo, kakšen, je, kakšen bi lahko bil prispevek tega področja k zmanjšanju emisij um, in pa seveda, kaj potem pričakujemo na, pri proizvodni, na področju security of energy supply, potem um, Eh, učinkovitosti stavb eh, in pa pametnih omrežij in eh, pametnih merilnih sistemov. Drugo poglavje je poglavje industrije, prav tako prispevek industrije in seveda posledice za industrijski sektor. Um, tu mislim, da bomo, moramo omeniti seveda eh, energetsko intenzivno industrije, ICT, obnovljive vire energije, potem eh, seveda um, lesno industrijo in pa tudi uh, sektorski pristop. Tretje poglavje je konkurenčnost, kjer je seveda glavna tema um, uhajanje oglika. Potem naslednje poglavje um, raziskave in prispevek uh, raziskav k doseganju cilja, No, potem pa eh, to peto poglavje, kjer mislim, da mora, ki mislim, da mora povzemati eh, vse to, eh, kar, kar bo napisano v prejšnjih poglavjih, in kjer se moramo dotakniti tako zunanih kot tudi notranjih pogojev za to, da bi Evropska unija šla v večje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2020. Pri notranjih pogojih mislim seveda predvsem to, Eh, da eh, moramo govoriti o spodbudah, o spremembi zakonodaje, kohezija, tudi seveda in pa finančni učinki. Um, vse to bi lahko zajela pravzaprav z izrazom uh, tudi, da, je to, da moramo mm, oblikovati neko proaktivno politiko, uh, ki bo omogočila uh, doseganje tega cilja in bo morala uh, vsebovati tako um, tako, um, morali bomo upoštevati pri tem tako ukrepe za oživitev gospodarstva kot tudi konkurenčno trajnostno rast. Um, pri tem bi želela opozoriti, da se seveda veliko krat govori o tem, da so zaradi uh, finančne gospodarske krize stroški za doseganje višjih ciljev sedaj nižji, vendar pa moramo opozoriti, da so nižji seveda tudi dobički v firmah, Eh, da je tudi nižja kupna moč eh, eh, ljudi, da je težji dostop do bančnih kreditov in da moramo seveda vse to tudi upoštevati, ko se bomo opredeljevali do Eh, teh eh, bolj ambicioznih eh, ciljev v odboru ITRE. Zdaj pa se veselim seveda vseh pripomb, ki jih bodo povedali, ki jih boste povedali moji kolegi tu. Rada bi dejala še to, da se z poročevalci še nisem srečala, vendar načrtujem to srečanje zelo hitro, da tudi izmenjamo stališča in da se dogovorimo, kako bomo sodelovali z odborom ENVI. Hvala. Hvala lepa za zelo izčrpno predstavitev postopka. To je pa tudi potrebno, ker je vse skupaj zelo zapleteno in potrebno je pojasniti postopek. Sedaj imamo težavo, da imamo devet javljenih besedi, mislim da. V bistvu pa niti deset minut nimamo več. Kako nadaljevati? Prosim vas, če bi morda se vsi lahko osredotočili in dobil vsak minutko prosim, res prosim, da boste vsi dobili možnost pregovoriti. Sicer zadnji spoh ne bodo dobili besede, torej prosi, prosim, pazite na čas. To je uvodna razprava, torej zato moramo najprej pojasniti postopkovne postopke. Lena Ek, najprej prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za dobro delo, poročevalki, veselim se nadaljevanja. Pomembno je videti različna urodja, ki jih imamo in eh, kje dobimo sredstva. Lahko govorimo o zakonodaji, lahko govorimo o standardih, kot je v avtomobilski industriji, pa tudi o finančnih spodbudah in kaznih, kako to deluje na tem področju. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se pogovarjali o različnih metodah, ki jih zakonodajalec lahko uporabi na tem področju. Prav tako se lahko pogovarjamo o razlikah med državami članicami. Vsaka država se zdi ima svoje možnosti. Naj si bo pri biomasi sončne energije ali karkoli že. Redko je, da lahko vidimo področje ali regijo, kjer so dobri pri vseh teh tehnologijah. Kar se konkurenčnosti tiče, mislim, da imamo podobo Evrope, ki je zelo dobra na tem področju. To pa ni popolnoma res. In veterna energija je primer. Kitajska je v desetih letih prišla z ničle na več kot 50 odstotkov globalnega trga v veterni energiji. In tukaj smo bili mi vodilni pred desetimi leti. Tako da mislim, da je vse to potrebno upoštevati. To je zelo pomembno, da bi videli, kaj lahko nove tehnologije in inovacije na tem področju prinesejo na področju konkurenčnosti za evropsko industrijo in za gospodarsko rast. In še zadnja pripomba glede selitve virov CO2. Za ta odbor sem se pogajala o direktivi REACH, o kemikalijah. In imeli smo enako razpravo o tem, da bo industrija se selila iz Evrope zaradi zakonodaje. Pa se to sploh ni zgodilo, vidim vzorec, ki je podoben, kar se selitve zaradi vira CO2 tiče in eh, glede razprave o podnebju. Imamo vsa ta alarmantna poročila že leta, vendar pa lahko zaključimo, mislim, da, da je realnost drugačna. Ni vse tako sivo, kot je bilo predvideno strani nekaterih udeleženih strani. Vero poročevalka mislim, da je zaenkrat zelo dobro in mislim, da bi torej lahko imeli sestanek eh, udeleženih strokovnjakov, da bi se pogovarjali v okviru tega odbora o tej zelo pomembni temi. To bi lahko bilo tudi v povezavi s povzetkom razprave o tem, kaj se je zgodilo v Cancunu in kako se pripravljamo na naslednji sestanek v Južnji Afriki. Hvala lepa. Hvala lepa. Kastiljo, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Potrdila sem vam, da bom govorila samo minuto. Najprej čestitke poročevalki. Pripravila je dobro vizijo, kako bi naj ta osnutek poročila izgledal. Torej, dve zadeve z moje strani. Zanimivo bi bilo, če bi že prej lahko imeli razpravo o rezultatih v Cancunu. Glede na rezultate iz Cancuna je seveda tudi to poročilo lahko popolnoma drugačno, lahko gledamo z drugačnimi očmi. Torej škoda, da se nismo najprej pogovarjali o Cancunu. Dobro, dve vprašanji, ki zadevata poročilo. Najprej, kako lahko gremo više kot 20 odstotkov in drugo vprašanje, to je povezano s tveganjem selitve industrije izven EU. Prvi cilj. Tukaj gre za argument eh, zniževanja stroškov. Poročevalka je to že dejala. Seveda, so prizadeta tudi podjetja, vendar pa, če se znižujejo stroški, lahko to pozdravimo. Potem so naša podjetja bolj konkurenčna in se pogoji izboljšajo. In posledično lahko potem se podjetja tudi pripravijo na tvegane selitve industrijskih virov topogrednih plinov. Torej, potrebno je videti tudi prednosti. ne pa vedno znova omenjati samo negativnih vidikov. Imamo torej različne elemente, to o Cancuno sem že omenila, potem selitev industrijskih virov, tudi to sem že omenila, tukaj imamo zanimiv predlog komisije, naprimer, da bi dobili brezplačne investicijske pravice glede na različne emitente. In to je zelo zanimivo. In konec koncev lahko rečem, da imamo pred sabo dokument, ki je dober. Kar se veliko tiče, da moramo storiti vse, zato da bi dosegli 30 odstotkov, tukaj moramo biti nekoliko previdni, to obnavljati popolnoma drugače. Gospod Žado, najlepša hvala gospod predsedujoči hvala lepa naši poročevalki da je omenila zelo dobro vse točke ki jih moramo obravnavati v poročilu glede eh, koledarja in časovnice je prav gotovo cilj eh, da glasujemo na eh, plenarnem zasedanju pred recimo junijskim svetom in ne vem ali je temu tako, vendar to je seveda tudi zelo pomemben element eh, časovnice. Eh, potem pa različne točke, ki so bile omenjene. Prvič, eh, mislim, da je zelo pomembno in naša poročevalka je to tudi dejala, da imamo ambiciozne cilje in ti ambiciozni cilji na področju boja proti podnebnim spremembam niso v nasprotju s konkurenčnostjo. 200 milijard dolarjev Eh, eh, šteje eh, zelena industrija, združene države so zelo torej, angažirane na tem področju, pogumne na tem področju, žal pa Evropa nekoliko zaostaja. In če si ogledamo barometer 2010, Kitajska in ZDA sta najbolj privlačni državi za razvoj obnovljivih virov energije in od 50 vodilnih podjetij, Eh, na področju zelenih eh, industrij jih je 24 eh, v Aziji in samo malo jih je v Evropi. To pomeni, to so ekonomije prihodnosti, to so ekonomije, ki investirajo v te nove energije, ki imajo tudi zelo malo oglika. Torej, sedaj pa ta izziv z oglikom. Razprava o tem, kmalo bom končal, Eh, se opira na različne dokumente. Veliko je dokumentov v tem trenutku. Mi imamo seveda tu zeleno, trajnostno gospodarstvo, to je perspektiva in seveda je nekaj ogroženih uh, industrij in imamo zelo malo instrumentov, s katerimi lahko zaščitimo to. In mi moramo najprej identificirati te sektorje in komisija mora pač delati bolj na tem in komisija mora definirati, definirati kriterije, s katerimi bomo opredelili sektorje, ki so ogroženi in mi, mi moramo najti načine, da zaščitimo te eh, sektorje. In mi moramo seveda eh, pogledati, kako je s pogoji. Eh, 20 odstotkov smo rekli, kakšni so pogoji za eh, prehod na eh, 30 odstotkov. Potem se seveda eh, zastavlja vprašanje, kako je s temi eh, krediti oglika. Eh, to je instrument, eh, ki je eh, zelo zanimiv v okviru UNFCCC. In to je seveda nekaj, kar bo tudi vplivalo na prehod na 30 odstotkov. Hvala lepa. Korola. Kolegica Korola. Kitos, kitos oikein paljon. Kitos kollega Jordan. Hvala lepa. Kolegici Jordan Cizel bi se zahvalila za ta dober pristop. Dobro bi bilo, če bi danes lahko obravnavali rezultate Cancuna, če pa to ne bo možno, pa bi rekla le sledeče. V Cancunu ni bilo doseženo nič takega, kar bi lahko imenovali zavezo k zmanjšanju izpustov, torej da bi bili dejansko zavezani preiti iz 20 na 30 odstotkov zmanjšanja emisij. Presenečena pa sem, ko poslušam to razpravo o 20 ali 30 odstotkih, nič pa ni bilo rečenega o zvezi s tem, ali je naša podnebna politika sploh učinkovita. Ni nobenih znakov za to, da bomo s temi ukrepi res dosegli te rezultate. So določeni znaki za to, da tudi stvari niso bile v redu, da je prišlo tudi do zlorab. In tudi proizvodna industrija je veliko izgubila na račun sektorja za pridobivanje energije. To je seveda slabost. Tisti, ki proizvedejo veliko izpustov, ne želijo omejiti svojih eh, zmožnosti in zmogljivosti. Oni želijo tudi investirati in v prihodnosti. To ne bo tako preprosto, če si ogledamo ukrepe. Res je prezgodaj za razpravo o temi minus 30 odstotkov. Mislim, da to ni v duhu samega pristopa in same ideje. To bo zelo kočljiva zadeva, če se bomo podali na to pot. Hvala. Kolegica Krostet. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Posem na kratko. Eh, čestitkam k izbiri poročevalke eh, za to besedilo. Treba je bilo pač eh, najti ravnovesje med Envi in Itre in to ne bo enostavno. E, torej, nekateri so veseli dosežkov iz Kankuna, drugi pač so povsem drugačnega mnenja. Jaz pa menim, da je e, Evropa prostovoljno optimistična pri nekem sporazumu, ki ga pravzaprav ni. E, torej, že veli, dolgo časa govorimo o tem in sedaj je pač treba opraviti oceno tega, kaj smo storili, katere ukrepe smo e, sprejeli, kakšne so bile posledice, učinki, e, kako je z. E, Eh, konkurenčnostjo, kako je z eh, gospodarstvom. Kajti mi smo pač tu na nejasnem. Imamo pravzaprav instrumente. Opraviti je pa sedaj treba inventuro, bilanco teh instrumentov in pregledati, kaj so pozitivni vidiki teh instrumentov. In eh, potem eh, lahko rečemo, ali bomo prišli na minus 30 odstotkov. Mi moramo pač imeti bilanco. E, in če se odločimo za minus 30 odstotkov, Eh, potem se sprašujem, zakaj eh, ne želimo eh, pravila vzajemnosti, recipročnosti, kajti nič nam ne bo prineslo, če se bomo mi trudili, če bomo imeli čisto industrijo, če ne bo istih prizadevanj na drugih celinah zlasti pri tistih, kjer je največ emisij oglika. Torej, bodimo previdni in eh, seveda potrebno je da dobimo instrumente orodja s katerimi bomo spodbudili izvoznike naše izvoznike zato da eh, spoš, oziroma naše uvoznike da eh, spoštujejo naša pravila naše zahteve in zato da ne bo prišlo pač do samo prestavljanja te industrije onstran naših meja i didn't understand yeah yeah okay i'll, I'll... rada bi se zahvalila gospe Jordan Cizel za odlično predstavitev poročila in eh, izpostavila bile nekaj, ker imam samo minutko. Bistvenega pomena bo, da analiziramo rešitve za sektorje s tveganjem za selitev verov. To ali bomo res eh, dosegli 30 odstotno zmanjšanje povezane z rešitvami, ki jih bomo ponudili teh, tem sektorjem. Obstajajo rešitve in tudi horizontalen pristop za, ta, za te sektorje. Naprimer, v Kjotskem protokolu je omenjen se letalski sektor in pa gozdove obravnava drugače. Tu ni predvidena nacionalna razsežnost zmanjšanja, ampak se vse skupaj obravnava holistično in pa horizontalno. Zato moramo pogledati možnost, da se tudi preveri industrijske sektorje, ki so v nevarnosti za selitev verov. Potrebujemo tudi prostovoljne sporazume. Naša skupina znotraj ITRE to preučuje skupaj z apelar in drugimi in mislim, da bo pomembno, da poiščemo rešitve za te industrijske sektorje in da preučimo različne možnosti, kajti zelo pomembno bo to za to razpravo in tudi za razpravo o post-Kyoto. Hvala kolega Lange. Hvala lepa. Kot dodatno točko bi še enkrat vključil vprašanje časovnice. Če si pogledamo realistično, smo v letu 2011 in preden se bodo kakršnikoli ukrepi uresničili, bo minilo še leto, dve, tri. Torej je obdobje, o katerem lahko razmišljamo o dodatnem zmanjšanju, zelo kratko in zato bi se raje uh, nagibal k temu, kot je napisano tudi v poročilu komisije, komisije na prvi strani, bi se osredotočil na letnice 2050, zato da se lahko odločamo za dolgoročnejše eh, investicije. Situacija trenutno je taka, da številne industrije sploh ne vejo, kako uh, bodo um, delale v naslednjih obdobjih, ker še niso sprejeti primerljivi podatki. In če to še ni storjeno, potem ne moremo čez 3-4 leta spet spremeniti pogojev. Torej moramo razmisliti, ali ne bi obdobje, v katerem si bomo zadali nova zmanjšanja, podaljšali in vse skupaj postavili v drugačen okvir. Hvala. Kolegica Mesauros, oziroma kolega. Hvala lepa. Evropska unija se je vedno zauzemala za boj proti podnebnim spremembam. Mislim, da je šlo tu za vzajemne eh, zaveze in z njimi bi lahko dosegli tudi 30-odstotno zmišljanje, ampak okoliščine so se spremenile, prišlo je do gospodarske krize, ki je vplivala na gospodarstva in na uh, gospodinstva. Evropska unija se še vedno bori proti podnebnim spremembam, ampak sedaj moramo preučiti, kaj vključuje 20-odstotni cilj, šele potem bomo lahko tudi preučili 30-odstotni cilj. Mislim, da bi bilo koristno za našo industrijo, saj bi spodbudilo naložbe, povečalo možnost zaposlovanja in to bi bilo tudi del evropske strategije. Vemo, da so stroški 20-odstotne strategije padli, ampak govoriti moramo tudi o posledicah, ki bi jih pomenile povečanje na 30 odstotkov. Mislim, da pogoji za ta prehod še niso podani, moramo pa pogovoriti o možnostih, moramo ustvariti pogoje za to in moramo tudi povečati sodelovanje z mednarodnimi partnerji in najti tudi spodbude za nje, za skupne podjeme. Vsaka eh, država si mora naprezati v to smer. Zato je potrebno mednarodno sodelovanje. Głos. E, panie Przewodniczący, ja myślę i bardzo popieram to. Chwala podpiram to, kar je povedala gospa Jordan Cizel. Namreč pri zaslišanju bi morali biti prisotni strokovnjaki, ki poznajo posamezne regije. regije. Kajti prepogosto sprejemamo eno rešitev za vse. In to je potem v posameznih gospodarstvih zelo težko. Če bomo spremenili meje za samo nekaj odstotkov, bodo učinki zelo različni za posamezne države. Posledice bodo za tiste države, ki niso tako zelo zelene, bistveno hujše kot tiste, ki to so. Zato potrebujemo tudi različne pristope in rada bi slišala, kakšni bodo stroški prehoda iz 20 na 25 odstotkov v državah, ki so zelo obremenjene z oglikom. Tveganje selitev verov na Polskem je bil večkrat, bilo večkrat izpostavljeno tudi strani tujega kapitala, ki je prispel na Polsko pravijo, da bojo šli pač naprej v Ukrajino, ker so stroški na polskem previsoki. Morda nas želijo prestrašiti, ne želijo tvegati. Ampak kaj, če odpremo neko novo tovarno v Ukrajini? Ampak to je še vedno v Evropi in emisije bodo prizadele vse. Če bomo razmišljali, O tem moramo razmišljati tudi o sodelovanju z državami, ki mijijo na Evropo. Države, na katere lahko politično ali finančno vplivamo, ne smemo samo razmišljati o državah članicah. Hvala lepa. Gospa Jordan Cizel, bi radiš kaj povedala? Prosim, na kratko. Zelo na kratko, pravzaprav bi lahko komentirala in bi si želela vsakega posebej, ampak zelo se strinjam s tem, da moramo vedeti, so, kako izvajamo sedanjo zakonodajo, eh, kakšni bodo rezultati te zakonodaje, kaj kažejo, eh, eh, kako kaže potem naprej do leta 2020 in se tudi zelo strinjam, da bi pravzaprav morali razpravljati bistveno bolj um, v prihodnost uh, in videti pred očmi leto, leto 2020 petdeset mislim pa da je da so vsi tile predlogi ki so bili podani kažejo na to da smo da nam manjka informacij da smo zelo zainteresirani za razpravo in da nujno potrebujemo resnično hearing ali z odborom envi ali samo v tem našem eh, odboru kjer nam bodo predstavljene eh, konkretne številke kajti mene recimo tudi skrbi to kakšen bo vpliv na posamezne regije glede na to da je komisija eksplicitno v dokument napisala da vidi več Eh, možnosti za doseganje bolj ambicioznega cilja prav v revnejših državah. Kaj to pomeni? Kaj to zahteva od nas? Tako da se res eh, vsem zahvaljujem za te komentarje, ki ste jih dali glede časovnice eh, in glasovanja na plenarnem zasedanju moram povedati da je to stvar dogovora med eh, poročevalcem v odboru envi in med menoj eh, mislim pa da bo da bo zelo težko uspelo glasovati na junijskem zasedanju in pravzaprav tudi ne vidim razloga za to glede na to da bo svet o tem vprašanju odločal že maja in je za nas popolnoma nemogoče da odločitev sprejmemo že v maju na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Še eno prošnjo imam. Namreč, da bi hitro se um, dogovorili, ali bomo imeli skupno zaslišanje ali ne, kajti če ne bomo imeli hitre, skupnega posveta, moramo tudi hitro ustvariti takšno možnost, jo, za katero so prosili si kolegi. Hvala. S tem smo zaključili to točko. Sedaj pa bi vas prosil, da predstavimo točko 10. Naš gost že 10 minut tukaj sedi, oziroma 15 minut tukaj sedi in sedaj imamo dve možnosti. Bodi si, da bomo sedaj dali besedo gospoda Damoviču, našemu gostu, in z njim uh, se pogovorimo najprej in se bomo potem pogovorili o Cancunu ali pa Cancun predstavimo na naslednje zasedanje. Oboje je možno, samo odločiti se moramo, kaj bomo storili. Uh, meni je pravzaprav vseeno, malo je odvisno od udeležencev, kaj bi bilo smotrno. Bomo predstavili na naslednjič, Lena, Ek, next time. Torej naslednjič. Se pravi, imamo sedaj dobre tri četvrt ure za naslednjo temo, kar je verjetno tudi smiselno. Opravičujem se, verjetno je bilo vsega malo preveč ali pa po počitnicah še nismo zapadli v to, da bi govorili hitro in kratko. Hvala. Potem pa pozdravljam gospoda Adamoviča, ki hiti na odr. To je koordinator za povezave z priobalnimi poli za izkoriščanje veterne energije v Severni Evropi. Ima poročilo, ki nam ga bo predstavil in imamo tudi priložnost, da ga kaj vprašamo. Gospod Adamovič, dobrodošli. Eh, tudi vam eh, srečno novo leto in eh, želim vam dobro in uspešno nadaljevanje dela. In tretjič imate besedo le vi, vse ostale kolege pa prosim, da prisluhnejo. Tudi vas prosimo, da ste kratki in jasni, kot to znate, potem pa bomo še izkoristili možnost za razpravo. Izvolite. Ja, ja, gospod eh, predsedujoči gospe in gospodje hvala lepa da ste mi dali priložnost eh, da eh, predstavim te potenciale na podlagi svojega dela kot evropski koordinator za priobalna polja za izkoriščanje naftne energije, vetrne energije tu sem tudi že dal nekaj gradiva in eh, o pravnih podlagah svojega dela ne bi sedaj govoril. Evropa 27 terice, 450 milijonov prebivalcev eh, je seveda zelo velika in ne vem, ali bom v Evropi dosegel z eno samo prireditvijo eh, in ali bom lahko sam eh, dosegel veliko na svojem delovnem mestu. Moram pa reči, da imam zelo dobre izkušnje, imam tudi zelo dobro eh, sodelovanje z eh, generalnim eh, direktoratom eh, za energijo evropski koordinator ne razpolaga z lastnimi finančnimi viri in zaradi tega seveda eh, delo ni ravno lažje če želimo neko eh, ekspertizo če želimo eh, Mm, smo potem seveda omejeni, po drugi strani pa, če nismo odvisni od proračuna, eh, je tudi glava eh, bolj eh, prosta in misli svobodno lahko razmišljajo o drugih stvarih in ne o tem, kako z denarjem imam tudi mesečno plačo, ki je borna v primerjavi s tem, kar pričakujejo od mene in kar sem jaz sprožil. Po eni strani je torej Evropa zelo velikodušna, ko pa gre za kakovost, no ja, Kaj torej počne koordinator? Oblikoval sem delovno skupino, ki eh, je, eh, deluje eh, na področju Severnega morja in Baltika. Delo je neformalno, prisotne so predstavniki politike, nevladne organizacije, podjetja, tako da dobivamo zelo diferencirano sliko pri vseh naših eh, posvetovanjih in eh, to je dobro tako za podjetja kot tudi za politiko. Štirikrat na leto se sestaja ta delovna skupina v Bruslju ali pa tudi na eh, drugih krajih in to je. Osnova mojega dela seveda pa imam stalne stike z vladami, civilno družbo in podobno. Um, moje orodje je vsakoletno poročilo, ki ga moram predložiti Evropskemu parlamentu in komisiji. Tretje poročilo je uh, bilo pripravljeno ob koncu preteklega leta in imate ga tudi vi. Uh, in tu so pravzaprav tudi rezultati mojega dela. Torej, to želim sedaj tudi nekoliko predstaviti. Prvič. Kdor razpravlja o obnovljivih energijah v Evropi, bo ugotovil, da brez izgradnje in spremembe obstoječe infrastrukture in omrežij ne bo šlo. Eh, mi imamo jasne, eh, ambiciozne evropske eh, cilje na področju obnovljivih verov energije, vendar te bomo lahko uresničili le, če bomo ustrezno skrbeli tudi za evropsko energetsko infrastrukturo, zlasti za elektriko. In opazil sem, da se v Eh, državah, eh, tako pri podjetjih, kot tudi pri politiki, razpravlja o pristojnostih eh, Evrope pri izgradnji infrastrukture in naj opozorim na člen 194 Lisbonske pogodbe, kjer so navedene evropske pristojnosti. Če uh, Eh, potem eh, omenjate tudi ta člen v razpravi, potem boste ugotovili, da nihče ne pozna tega eh, člena in zlasti prenosna omrežja so zaradi evropskih ciljev postala evropska tema. In to je tudi pravzaprav moja prva točka. Mi moramo angažiro izkoriščati tudi evropske pristojnosti, kajti v okviru evropskih pristojnosti lahko tudi eh, širimo eh, omrežja v Evropi. To velja tako za eh, obaljna kot tudi za priobaljna omrežja. Evropski cilji na področju podnebne politike, naprimer cilj 20 odstotkov, to pomeni, da imamo potem še dodatni cilj 20 odstotkov obnovljivih verov energije leta 2020, 35 odstotkov električne energije in če sedaj razpravljate o 30 odstotkih, potem je to seveda zelo v redu. Ta cilj sicer še ni eh, eh, sprejet, če pa bo ta cilj uresničen, potem bo 50 odstotkov električne energije prišlo iz obnovljivih verov. 50 odstotkov električne energije to pomeni eh, industrijsko revolucijo in Seveda je treba proizvod spraviti tudi do stranke in zaradi tega potrebujemo povsem drugače eh, angažirano politiko pri izgradnji omrežij v velikih aglomeracijah leta 2020 eh, bomo imeli potencial izkoriščanja 40 gigavatov, 2031 pa 150 gigavatov. To so velikanske eh, razsežnosti, ki predstavljajo seveda veliko priložnost, ki pa bodo uspešne le. Če ne bom izgradil samo uh, eh, veternih elektrarn, temveč bom proizvod eh, spravil tudi do stranke in sicer 24 ur na dan. Eh, to je tudi konkretna točka v mojem uh, poročilu. Seveda je lepo govoriti o uspehih, eh, vendar jaz bi sedaj začel s točko, ki je evropska katastrofa. Uh, Eh, to je eh, projekt Rigas Flek na Baltiku, to je zelo angažiran eh, projekt, kjer so sodelovali Švedska, Nemčija in Danska in tu so pač poskušali izkoristiti energijo v določenem področju Baltika in Švedska se je žal umaknila in rekli so, da ne bodo sodelovali pri izgradnji tega projekta Rigas Flek in to je seveda zelo velik problem za ta priobalni polja, če bi imeli pač ta uh, eh, tri državni pristop, eh, bi uh, dobili tudi številne odgovore, tehnične odgovore, tržne odgovore in podobno. To bi bil uh, evropski projekt in žal pa je ena uh, država odpovedala sodelovanje. Tu je seveda škoda in to je res evropska uh, katastrofa, kajti mi smo pravzaprav tu bili že precej daleč. Uh, Krigers flag je v sredini Baltika. In uh, mi moramo seveda razmišljati tudi o skupnem eh, eh, električnem trgu v Evropski uniji in mi potrebujemo interkonektorje in tu bi pač manjkal eh, interkonektor eh, preko eh, eh Balskega morja. In škoda je, da o teh težavah, o teh težavah Premalo govorimo tako v javnosti kot tudi v politični razpravi. Mi moramo namreč razmišljati, kam se gibljamo v Evropi. Ni težko eh, definirati cilje, uresničiti jih je pa težko. In eh, če eh, potem pa pride do neuspeha pri projektu Krigers Flak, je to seveda slab izkaz uspeha za Evropo. Uspešno, gospe in gospodje, pa je bil uh, 7. decembar uh, 2009, ker je uh, deset uh, držav ob eh, Baltiku, ob, ob Severnem morju, ob Severnem morju v, podpisalo politično deklaracijo in potem so tudi razmišljali o tem, kako naj izgleda trg, kako uveljaviti obnovljive vire bolj na trgu. Obravnavali so tudi vprašanja dovoljenj in podobno. Vse to so zapisali v uh, memorandumu o razumevanju in 2012 želijo pač eh, te države eh, priti do določenih rezultatov in sicer kateri pogoji so politično in gospodarsko potrebni za to, da bi lahko uresničili evropske podnebne in energetske cilje. Torej, ta pobudo za ta projekt sem tudi jaz dal in to je zelo velik uspeh. Torej, teh deset držav se je dogovorilo za to pobudo in tudi eh, operaterji prenosnih omrežij sodelujejo pri tem eh, eh pos, eh, procesu in tudi nacionalni regulatori eh, sodelujejo. Eh, regulatori Eh, so pravzaprav evropski izum, tudi to je v redu in eh, v tej fazi izgradnje omrežij igrajo prevladojočo vlogo in pri vseh eh, procesih, ki se sprožijo politično, je treba upoštevati tudi pristojnosti teh regulatorjev. Torej gre za področje razvijanja o mreži eh, v Severnem eh, morju in to je pravzaprav največji dosežek v zadnjih letih. Eh, potem pa, ker sem omenil regulatorje, želim povedati še naslednje. V Evropi potrebujemo intenzivnejšo razpravo z regulatorji, oni so deloma eh, navezani na nacionalna pravila, nacionalne predpise in njihove odločitve glede eh, dovolen za nova omrežja, eh, premalo upoštevajo tudi kapitalski trg. Eh, vsak regulator v končni fazi eh, Eh, odloča tudi o eh, primernosti določenega projekta za kapitalski trg, kajti za projekto je treba eh, iti po denar na trg in regulator pravzaprav tudi predpiše, kaj lahko zaslužijo svojim projektom. To je tema, ki jo mora politika bistveno bolj obravnavati in to velja tako za javne projekte, uh, javne, uh, javna podjetja, ki pač upravljajo s takimi prenosnimi omrežji, kot tudi za zasebna uh, podjetja. Uh, težko je pač, če imamo tri države na enem vodu in potem pa tri uh, različne odločitve regulatorjev o tem. Te stvari je treba uskladiti. Vendar tu bi se ustavil, meni se zdi, uh, da smo tu pred velikim gospodarskim izzivom in sicer kako bomo uh, upoštevali okvirne pogoje trga kapitala in mi se moramo tudi vprašati, kako regulatorje navaditi na evropsko mišljenje. Dejal sem, da potrebujemo bolj evropsko rešitev in v ta namen potrebujemo tudi nek svetovalni organ, 4-5 oseb pri Evropski centralni banki, ki bi vsako leto delali poročilo o evropskih kapitalskih trgih, o obrestih, investicijah in regulatorji. Potem Eh, ne bi bili vezani in ne bi morali spoštovati to sporočilo, vendar bi morali pravzaprav utemeljiti, zakaj pravzaprav sledijo temu poročilu ali pa ne. Eh, in to bi prineslo veliko eh, preglednost v celoten sektor. Vendar to je seveda Eh, tudi del eh, drugega sveža notranjega trga, kjer je pač eh, tudi opredeljena naloga regulatorjev in obstaja seveda vidno nevarnost, da bi nastajala nova birokracija. Torej, na tem področju je treba storiti še bistveno več in tudi odločitve nacionalnih regulatorjev morajo biti bolj pregledne, transparentne do politike in do javnosti, kajti Eh, te stvari so gospodarsko in tudi drugače zelo komplicirane. Naslednja točka, na katero želim opozoriti, je naslednja. Pri obalna polja eh, brez eh, povezave z obalo seveda niso smiselna in zaradi tega potrebujemo ustrezne načrte v Evropi. Naj predstavim evropski konflikt. Mi imamo na eni strani zelo angažirano energetsko politiko, ki želi eh, trajnostni razvoj, obnovljive vire in tu seveda ni nobenih alternativ. To je jasno. Imamo pa težave z dovoljenji, ko je treba izgrajevati novo infrastrukturo. Po eni strani imamo v Evropi Eh, trajnostno eh, politiko eh, za naravo, opiramo se na direktivo o florifavni habitatu in po drugi strani pa imamo pri infrastrukturah pač seveda velike težave. Torej, mi imamo težave vsakeč, ko se gradi nova infrastruktura. Pri cilju 20 odstotkov Eh, pa bi morali izgraditi 42 tisoč kilometrov vodov v Evropi na novo, za, torej visoko napetostnih vodov. Če bi pa imeli eh, tudi 30 tisoč, bi bil že velik projekt. Eh, in to, od tega je tudi, to je tudi povezano z okoljskimi cilji. In tu imamo nek konflikt. Eh, torej, upam, da imate moje poročilo še pred seboj in mi moramo pripraviti tu neko oceno. Mi ne moremo razpravljati o tem, da bi se odpovedali v Evropi direktivi o flori, fauni, habitatu oziroma varstvu ptic. Eh, moramo pa razmisliti o drugih prioritetah, o drugih prednostnih nalogah in rešitev, ki jo jaz tu predlagam, je naslednja. Eh, direktiva Flora, Fauna, Habitat in direktiva eh, o pticah bi morali biti dopolnjeni. Mi bi imeli potem Eh, projekt evropskih vodov, eh, visokonapetostnih vodov. Ta projekt bi moral biti tudi eh, v povezavi z evropsko politiko. Uh, eh, okolja in eh, tu bi seveda morali imeti povezavo z eh, direktivami, ki sem jih navedel. Torej, mi moramo odkrito razpravljati o tem konfliktu in zaradi tega sem tudi predložil neko ekspertizo. Eh, to je tudi rezultat mojega. Eh, mojih izkušenj, kajti nima smisla samo navajati, kaj je treba spreminjati. Tu sem pripravil eh, konkreten predlog eh, za formulacijo, to je pripravil eh, tudi ogleden eh, eh, znanstvenik, ki pripravlja ekspertize in o tem je sedaj treba tudi razpravljati. Mi se ne smemo potem tu skrivati. Poglejmo si mejo Nemčija. Belgija. Kaj se bo zgodilo, če bo čez šest let nekdo rekel, potrebujemo interkonektor med eh, Belgijo in uh, Nemčijo? Bi je pa ta celoten obmeni prostor zaščiten uh, zaradi direktive FFH. Uh, uh, torej, uh, tu pač ob upoštevanju vsega tega ne bomo imeli visoko napetostnega voda. Uh, in mi moramo tudi razmišljati o projektu DESATEH. Eh, in tu imamo pač eh, eh, cilj 20 odstotkov leta 2050 in ne vem, ali bomo to lahko spravili v Evropo. Potem pa Pireneji, tudi tam zagotavljamo zelo težko te visoko napetostne vode. Tu imamo pravzaprav mnoge konflikte o katerih moramo bistveno bolj razpravljati, teh ne smemo zatiskati oči pred njimi, ne smemo tega pozabljati v politični razpravi, tudi v Evropi moramo biti pripravljeni. Eh, se soočati z našimi eh, konflikti pri doseganju cilje. Evropa eh, Seveda pri načrtovanju in pri izdajanju dovolen ne sme puščati držav samih, jih mora podpirati. In ne želim samo, da razpravljamo o teorij in zaradi tega sem tudi navedel sedem projektov, ki imajo nek evropski značaj in eh, uresničevanja ni bilo tudi zaradi eh, evropske zakonodaje. Eh, od načrta do izgradnje visokonapetostnega voda potrebujemo v Evropi 10 do 15 let in do leta 2020 želimo 25 odstotkov eh, elektrike pridobivati iz obnovljivih verov in res ne vem, ali nam bo to uspelo. In tu se seveda zastavlja vprašanje, kaj narediti pri tem vprašanju. Naslednja točka. Eh, ukvarjati se moramo tudi bistveno bolj s tehničnimi vprašanji. Eh, enosmerni tok, dvosmerni tok, to je seveda zelo težavna eh, tema. Po drugi strani pa imamo tudi zelo ploden dialog z znanostjo in mislim, da moramo tudi razmisliti, ali ne bi Evropski parlament Eh, bolj eh, podpiral evropske pilotne projekte. Jaz sedaj ne bi govoril o tehničnih detaljih zaradi tega, ker eh, nimam časa, vendar če govorimo o potrebi po evropskih visokonapetostnih vodih, potem moramo tudi razmišljati o evropskih pilotnih projektih, ki bi se ukvarjali s tehnološkimi vprašanji. O teh moramo razpravljati, moramo dobiti odgovore, ki so potrebni za odgovore regulatorjev, ki so torej potrebni. Tu sem tudi nekako navedel, kako bi te stvari lahko izgledale. Potem naslednja točka, ki je povezana z načrtovanji in dovoljenji, to, je, eh, to so moje izkušnje s Salzburškim projektom komisija, eh, je ob sedelovanju Evropskega parlamenta pred eh, letom in pol. Mene imenovala za koordinatorja, predtem sem bil pol leta v Avstriji in uh, tam so imeli projekt, ki je uh, bil deset let v slepi ulici in uh, uspelo mi je premakniti ta projekt uh, in tu so pač uh, imeli uh, pravzaprav uh, glavni problem uh, s tipom uh, voda. Uh, uh, kabelska tehnologija, prosti uh, vodi. Uh, Eh, torej ne moremo reči, eno je v redu, drugo pa moramo. Um, obsoditi in eh, mi moramo seveda govoriti tudi o eh, stroških, o regulatorjih, eh, regulatorskih vprašanjih. Recimo, če imam na enem del področju kable, se potem stroške porazdeli tako pa tako in druge proste vode in podobno. Vse to je povzročalo številne kontroverze In pomembno je seveda, da se komisija eh, usede za eh, isto mizo z evropskimi proizvajalci kablov in to je bil. To je seveda zelo pomembno. Eh, zato da eh, iz procesa pravzaprav izločijo ubijalske argumente, ki so jih predstavljali eni in drugi. Torej, jaz vam tudi predlagam, da se, ko boste imeli čas, nekoliko ukvarjate s tem dokumentom, kjer je to predstavljeno potem eh, Baltik, Severno morje, tu imamo seveda zelo velik eh, potencial in v Evropi bi morali bistveno bolj razpravljati o regionalnih potencialih, ki se ne ustavljajo na nacionalnih mejah. Severno morje je seveda multinacionalno področje in če se ogledamo na primer področje okoli eh, Škotske in podobno, Eh, potem eh, se bomo zavedali, da potrebujemo čisto drugačno razpravo v Evropski uniji. Z našo eh, nacionalno zakonodajo se lotevamo mori, gremo na morje, eni delajo to, drugi delajo ono, to seveda nima smisla. Če so obnovljivi veri energije tudi nek potencial za ustvarjanje vrednosti, potem, za ustvarjanje dodane vrednosti, potem moramo seveda O tem eh, v Evropi eh, povsem drugače razpravljati. Moramo upoštevati naravni prostor, moramo upoštevati eh, razne eh, elemente. Kaj torej mi delamo kot, eh, na področju koordinacije? Torej mi teh deset eh, držav eh, spremljamo, jim pomagamo, imamo zelo angažiran Eh, načrt s to skupino in letos eh, se bo tudi odločilo, ali bodo podaljšali moj mandat, ki se sedaj izteka, je pač tako, je tudi v redu. In vabim vas eh, k razpravi, če bom sodeloval ali ne. No, moram reči, da sem glede tega kar samozavesten. E, stvari e, so na ta način tudi zabavne in proces postaja tudi bolj pregleden. Torej, prosim, da preberete ekspertizo. E, Pripravljen sem tudi eh, ponovno priti na uh, sestanek uh, in uh, vem, da je cela vrsta vprašanj glede postopka uh, izdajanja dovoljen in podobno. Vem, da je tukaj uh, kar nekaj uh, iskric uh, in proces pa mora teči naprej in jaz sem seveda tudi pripravljen delati ali manj, uh, z vami ali v manjših skupinah ali pa še enkrat priti sem v odbor. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Adamovič. Hvala lepa za seveda vaše upravljeno delo. Pa seveda tudi za vašo odločnost pri tej predstaviti. Pomembno je, da torej imenujemo težave, da ne govorimo samo na splošno, kako lep bi svet lahko bil, temveč da skušamo iskati tudi rešitve in podati predloge. Tako je potem vsaj jasno, kje težave so, ali potem sledava, sledi razprava ali ne. Potem se moramo odločiti, kako ravnati s temi težavami. Zato se vam izredno zahvaljujem in prepričan sem, da bo tudi katera od političnih skupin in strokovnjakov se na to še vrnila. Tako sedaj pa dovolj besedičenja, govorimo še malo o tem, Najprej kolega Turmes, prosim. Ja, in to je bil richtig. Äh, Hvala lepa. To je, bil zelo, to je bila zelo tekoča predstavitev. Hvala lepa tudi za jasne besede. Hvala lepa za vaše strokovno mnenje. Ste dolgoletni delavec na področju energije. Žal vašega poročila podrobno še nisem prebral, vendar pa Odzval se bom na nekaj stvari in zastavil nekaj vprašanj. Še enkrat hvala lepa za jasno ugotovitev, da so obnovljivi viri brez alternative. Potem teh 30 eh, odstotkov do leta 2020, to je moja več opravka z učinkovitostjo. 50, 55, 60 odstotkov, to pa so številke, kjer bomo verjetno leta 2030, če bomo šli po tej poti. Govorili ste o megavatih v Severnem morju. Severno morje, Baltik, to je tam, kjer lahko zmagamo pri razpravi o neodvisnosti glede energije. Tu je zelo veliko energije, več kot na Bližnem shodu. Kriger Splak, hvala lepa za jasne besede. To je bila slaba evropska politika. Švedska je zaradi zelo kratkoročnih vzgibu se odpovedale. Veliko imajo poceni potencijalov na obali, zato so se za to odločili. Ne vem pa, kako želijo povezati priobalne z obaljnimi. Tukaj imajo še nekoliko skrivalnic in mislim, da švedska vlada ni igrala čisto. Dobili so tudi sredstva prek načrta za oživitev gospodarstva. Potem harmonizacija, tukaj moramo biti zelo podrobni. Mislim, da je velika težava v harmonizaciji čezmejne infrastrukture. Vodil se daljši razgovor z danskim podjetnikom, eden največjih investitorjev v Severnem morju, torej Danska, Anglija, Nizozemska, tam imajo sedeže in dejal je, da so podporne scheme, pravzaprav neproblematične. Ali gre za razpis na Danskem ali na Nizozemskem, to ni težava. Težava je v tem, da naprimer vod med Dansko in Združenim kraljestvom še ne obstaja. Sedaj se konkretno pogovarjajo o tem. Vprašanje pa je, kako hitro bo to omreže vzpostavljeno, kajti potem je seveda pomembno tudi gledati v prihodnost. Kar se regulatorjev tiče, tudi sam menim, da je tako. Regulatori so po mojem največja težava, kajti vzpostavili smo jih zato, da bi izkorenili monopole v mrežu in da bi znižali stroške za stranke. Zato smo jih ustvarili. Sedaj pa prihajamo v novo časovno obdobje in to ni samo časovno obdobje obnovljivih virov energije, temveč regionalnih integracijskih podvigov. Tudi zaradi konkurenčnih in cenovnih razlogov. In v veliko državah obstaja tudi zelo stara infrastruktura, tako da moramo najti modus vivendi, vivendi za ukvarjanje s temi regulatorji. Mislim, da je to za naš odbor zelo pomembno. To je tudi stičišče za nekatere nove instrumente financiranja. Novogradnje, odobritve, to je vroč kosten tudi za našo skupnost, kajti tudi tukaj poskušamo biti zelo odgovorni. Da so mi, da moramo se več pogovarjati o kablih, kar je razveseljivo, da nimamo samo IT revolucije. Imamo nova oglična vlakna, stebre iz ogličnih vlaken v Nemčijo in Italijo, ki so zelo uspešne. To lahko uporabim tudi na višini 4000 metrov, ker se ti stebri ne širijo. Lahko vse skupaj deluje v enaki širini, kot smo imeli do sedaj. Niso več tako dolgi in vedno širši so bili, potem je bil veter težava, sedaj tega ni več. moramo seveda sprejeti tudi to tehnično revolucijo in izkoristiti te inovacije. Eh, s pilotnimi projekti EU lahko to tudi storimo. Jasno pa mora biti, da gre tudi za hardware infrastrukture. To je Areva, sedaj Alstom, Siemens, pa tudi nekdani italijanski proizvajalec pneumatik. Sedaj pa nas ameriški proizvajalci programske opreme nekoliko izzivajo. Zato torej potrebujemo tudi nov inovativen finančni instrument na tej podlagi. Potem še vprašanje Merchant Lines. Tukaj gre za povezavo Združeno kraljestvo Nizozemska. Ali se vam zdi, da bo to prihodnje del tega omrežja Severnega morja? In še vprašanje o podpisu dogovora. Tukaj mislim. da se moramo o tem pogovarjati, kljub temu pa projekte tudi hitro izvesti, jih ne uvirati. Morda imate tudi tukaj kakšno odločno izjavo. Hvala lepa. Kolega Glante, hvala lepa. Tudi z moje strani za vaše jasne besede. Nekoliko le časa vas že poznamo in poznamo vas kot odločnega človeka, tudi z neke druge funkcije. Tudi danes dopoledne smo že govorili o infrastrukturi, In eh, za nas je jasno, da seveda regulatorji morajo uveljaviti konkurenčnost. To smo jim naložili, po drugi strani pa mm, so stroški za referenciranje tako nizki, da nihče ne vstopa od podjetij. In tukaj se tega moramo lotiti. Napeto bo še, ko se pogovarjamo o kablih ali prostih vodih. Prihajam iz eh, Berlina in tukaj imamo severno od Berlina težavo, imamo ravno varovano območje in potem seveda se sprašujemo kabel ali prosti vod. Pri zemljskem kablu moramo reči, da je potrebno upoštevati tudi traso in seveda tudi stroške. Ne gre, da bi potem narava kar prerasla vse, vso to izkopavanje. Torej, potrebno je misliti tudi na naravo. In drugič. Zanima me, ali po vaših izkušnjah igra kakšno vlogo, o tem smo se včeraj tudi že pri nas pogovarjali, če imamo projekte evropskega interesa in jih tako imenujemo in jih potem tudi tako uveljavljamo na kraju samem, da bi morda se ta lahko tako ujeli v lastno past, da bi ljudje, ki imajo že tako težave s prejemanjem določenih projektu dejali, aha, sedaj pa želi EU nam nekaj vsiliti. In bodo dejali, da je kriv Brusel. Takšne izkušnje imamo, kako se lahko ukvarjamo s tem, kako bi se temu lahko izognili, hvala lepa. Kolege van Nistelrooy. Van Nistelrooy, prosim. In, in kot vmorge, inderdaad. Hvala lepa. Govorili smo o infrastrukturi za leto 2020 danes do podne. Na srečo je bila to tema, ki jo, o kateri bomo še govorili, ker je zelo pomembna. V parlamentu smo se tudi zauzeli za te priobalne veternice. Dejali smo, da si moramo gledati tudi pravni okvir. Imamo nacionalno zakonodajo in nacionalne postopke odobritve, ki so pogosto predolgi. Na nizozemskem smo se zauzeli za temeljno spremembo zakonodaje na področju energetske infrastrukture. Tako bi lahko potem resnično napredovali. Imenovali ste nekaj primerov, kako lahko te projekte povežemo med sabo tudi zakonodajno. Dobro je, če projekte, ki jih tukaj imenujemo, ki so evropskega interesa, ki so čezmejni, da ti projekti doživijo tudi našo podporo. To je zelo pomembno. Potrebno jim dati priložnost. In rad bi izpostavil še nekaj. Seveda bom vaše poročilo z veliko pozornostjo tudi prebral. Tudi kolega Turme se je na to upozoril, da je potrebno kratkoročno zagotoviti določene medkonektorje. Ne moremo doseči ciljev, če ne bomo imeli optimalnih povezav. Hvala lepa. Ok, kolegin Hall. Prav, hvala lepa. Hall. Thank you. Um... Hvala lepa. Zelo zanimiva predstavitev. Tudi kar se dalje o Krigers flaku. Zanima me, kakšni so vaši zaključki? Kakšno pogodbeno določbo bi morali uveljaviti? Imamo torej memorandum o soglasju, vendar pa potrebno je še veliko več sodelovanja na področju Severnega morja. Ali torej obstajajo specifične zadeve, kjer lahko rečete, da bi naslednjič morali storiti to in nono, ker tega v preteklosti nismo. Okay, dankeschön, dan Prav, hvala lepa. Gospod Adamovič, prosim, če odgovorite na vprašanje. Sto odstotno in zelo precizno. Dan. Hvala lepa za to breme, ki ste mi ga naložili. Gospod Turmes, hvala lepa za vaše pripombe. Da. Torej, pri glavnih usmeritvah glede težav. Smo si skoraj da enotni, to gre za vašo politično skupino in tudi druge, kar se ovir pri odobritvah tiče, o tem se moramo pogovarjati in to je vedno brizantna tema. To mi je jasno. Včasih, ko govorimo o potrebni infrastrukturi, o trajnostnih ciljih, se potem pojavijo nove težave. In včasih me boli, ko vidimo, kako trpijo določeni projekti. Seveda, sto odstotnega soglasja pri tem ne bo, pomembno pa je, da Evropa razpravlja, ali smo sploh pripravljeni razviti diferencirano trajnostno strategijo. Ali smo pripravljeni in sposobni govoriti tudi o razlikah v ciljih, ki jih imamo. In to je tisto, kar bi rad dosegel, da začnemo govoriti o tem resnično pošteno, tudi kar se civilne družbe tiče. Kajti civilna družba ima pravico, da se politika s tem ukvarja. Mislim, da je to ključnega pomena. Kar se vseh tehničnih težav tiče, ki so lahko tudi velika priložnost gospodarskega vedno, se z vami strinjamo, o tem moramo razpravljati. Oziroma vi in komisija se morate pogovarjati o tem, tudi svet, da bi prenehali z nacionalnim razmišljanjem in pokazali več pripravljenosti za evropske pilotne projekte. To je pomembno tudi zato, ker govorimo o projektih, ki gredo v 100 milijonske vsote v evrih. In seveda, mislim, da so tukaj možnosti najti smiselne rešitve veliko večje. Kar se merchant line med Združenim kraljestvom in nizozemsko tiče, sam vod potreben da. Sedaj pa nekoliko drugačen odgovor. Uvodoma sem omenil, da sem trdno prepričan, da vprašanje enotnega električnega trga v Evropi, je pomembno. To mora igrati določeno vlogo. Vendar pa samo, če bomo našli skupno definicijo smiselnosti skupnega električnega trga, bo vprašanje merchant lines med Združenim kraljestvom in nizozemsko rešljivo normalni investitor, ki gradi vod in potem mora poštevati tri, štiri različne električne trge z različnimi cenami, različnimi regulatorji, bo seveda rekel, to ni smiselno. Nadalje, ko govorimo o evropski energetski politiki in ko to želimo povezati tudi s konkurenčnim, tržnim redom, samo takrat je to smiselno, potem lahko dam samo na svet, da bolj razpravljamo o učinkovitem evropskem trgu električne energije. Tukaj moramo seveda govoriti tudi o tem, ne samo o gospodarskem vidiku. Če bomo to imeli, bomo potem lahko gospodarsko tudi te projekte bolje utemeljili. Toliko smo tam o tem. Vlante, prosti vodi, kabli, preberite, prosim, dokument med komisijo in proizvajalcem kablov. Vsak projekt ima drugačno konfiguracijo in zato nima smisla posploševati. Kabel je dober, prosti vodi so slabi. Pri kablu pa moramo vedeti nekaj. Omenili ste uh, varovana območja. Če položite 700 metrov kabla, potem to tehta 27 ton. In potrebujete veliko tornjakov za transport eh, teh kolutov kablov. In če polagate kable v zavarovanem območju, potem morate zgraditi cesto, da boste te kable sploh pripeljali. Tudi o tem je potrebno razmišljati, to so tehnične težave. Ampak to so pripombe, ki so poročilo. Projekt evropskega interesa. Torej, kot pripričan evropejec sem doživel že dramatične razprave v Evropi. Ko se je zgodilo ravno to, kar ste dejali, da lokalno prebivalstvo pravi, da Brusel želi diktirati, kje bo kaj zgrajeno. Če imamo potem projekte te ni evropskega interesa, ki jih eh, podpira svet, eh, parlament in komisija, In če potem pridemo na čezmejno razmišljanje, potem moramo reči, da tukaj ne gre za centraliziranje iz Brusle. Včasih prihaja do težkih razprav, govori se o političnem šovinizmu tudi, to je grozno. Vendar pa tudi tukaj sem želel biti jasen. Svetujem pa lahko le, da bi na podlagi člena 194 in tukaj ne gre samo za vprašanje iznajdbe komisije in parlamenta, to je bil večletni proces. Ko smo govorili o tem, katere pristojnosti pa Evropa ima, to je potrebno ljudem razložiti, da je to prispevek za sprejemanje na nacionalni ravni tudi, nacionalnih vlad, sicer tega člena ne bi bilo. bolj moramo pojasnjevati, torej, seveda moramo prositi za to tudi nacionalne vlade, ne morate storiti vse samo parlament in komisija. Da, torej, tudi nacionalne vlade pojasnijo evropski interes. S tem v zvezi, ker sem govoril o sebi, sem tudi pripravil lani poročilo v Salzburgu, kjer sem se ukvarjal z vključevanjem civilne družbe. Podal sem konkretne predloge, o katerih se sedaj razpravlja v Salzburgu. Naprimer, katero vlogo bi pri infrastrukturnem projektu naj imel parlament ali regionalni parlament. Kako lahko regionalni parlament ščiti interese pri zadetih. Tukaj potrebujemo več preglednosti. Ljudem lahko pojasnimo in v Zaltzburgu imamo sedaj po desetletnem načrtovanju to, da se spet pogovarjajo podjetja eh, z državljanskimi pobudami, župani govorijo s državnim parlamentom, državno vlado in tako dalje. In ko bo se končal ta, projekt, ta proces dialoga, bodo lahko uvedli celoten postopek. In potem dobimo tudi poročilo z Avstrije, redna poročila, kaj se dogaja, da bi spodbudili ta projekt. To so teme, kako bi resnično lahko skupnostmi ljudmi smiselno ravnali in kako bi lahko tudi pripravili očkodninske sisteme in jih razložili ljudem. Razmisliti moramo o tem, kako bi vse skupaj dobro razložili. To je zelo pomembno. Gospod Van Nistelrooy, kot nogometaš, pravi gospod Van Nistelrooy, ste sorodo? Ne prav eh, blizu, v drugem kolenu. Zaslužijo več, ne? Torej, da, resnično imamo težavo, da imamo zelo veliko nacionalnih povezovalnih projektov s priobalnimi, potrebujemo pa evropsko omrežno konfiguracijo. In eh, to smo storili sedaj v Severnem morju. Tudi investicije, ki jih imamo, vendar pa gre za nacionalno osredotočanje. Kaj ti? Električna energija se usmerja v nacionalna omrežja. Potrebujemo pa razmišljanje o evropskem omrežju. Tudi še iz enega razloga. Omenil sem velikanski potencial Baltika in Severnega morja, vendar pa imamo težavo, kaj storiti, če ni prav veliko vetra. Nekdo pa v Evropi potrebuje električno energijo. Torej, mislim, da moramo še bolj razpravljati o alternativni proizvodnji energije, da bi lahko torej zagotovili vzdržnost sistema. Zato tukaj potrebujemo močnejši evropski pristop. In tukaj se vračam spet na Krigers flag. Pri projektih, ki jih izvajamo, moramo imeti tudi tehnične definicije, ki bodo omogočile tehnično prilagoditev na priključitev na tako imenovano evropsko mrežo kasneje. To, kar počne Nemčija, je vse lepo in prav. Ne tehnično bom to opisal. Tukaj gre za stičišča med tem dansko-švedskim projektom. Švedi so potem se skupaj spremenili. in jih bomo poskušali spet tehnično, politično in kakokoli drugače še vključiti v ta projekt. Hvala lepa, gospod Adomovič. Res ste zelo natančno predstavili situacijo in to nam bo pomagalo. Smo zelo pozitivni. Hvala lepa. Vse dobro za vaše nadaljne delo in mislim, da se bomo še veliko krat videli. Hvala lepa. Istočasno pa se zahvaljujem tolmačem, ki so ostali nekoliko dlje. Zahvaljujem pa se tudi vsem vam in končujem sestanek. Hvala lepa.